pred začetkom seje želim povedati, da smo vsi šokirani in žalostni zaradi grozne katastrofe, ki se je v torek zgodila v francoskih Alpah. Naše misli so pri žrtvah, pri prijateljih, pri svojcih, potnikov in posadke letala German Wings. Po Sibej smo žalostni, ker je med žrtvami tudi skupina dijakov, ki se je udeležila izmenjave in ki se je zauzila za eh, medsebojno razumivanje v Evropi. Vsem želimo veliko moči, da bi premagali te težke izgube. Prosim vas, da eh, se jih spomnimo z minuto malka. Danke sehr. Was sich da abgespielt To, kar se je zgodilo, je tragedija za mednarodno civilno letalstvo. Trenutno še sploh ni jasno, kaj se je zgodilo in pomembno je, da bodo našli žrtve in da bo izvedena neodvisna preiskava. Naša zahvala velja francoskim oblastim, ki v sodelovanju s nemškimi in španskimi kolegi morajo opraviti zelo težko delo preiskav. Ko bomo videli več, bo odbor razpravljal o nadaljnem ukrepanju. S tem prehajamo na dnevni red. E, Če nihče ne ugovarja dnevnemu redu, ga lahko sprejmemo. Sí, señor presidente. Gospod predsednik, prosim vas naslednja ta odbor naj bi Eh, pomagal pri teh preiskavah. Mogoče bi tudi zakonodajno lahko prispevali k temu, da um, um, um, bo lažje reševati te stvari. Na vsak način je treba pomagati eh, družinam in drugim, ki uh, opravljajo to delo. Hvala. Na vsak način. Uh, Mm, mm, sem tudi iz istega mnenja. Torej, ko bomo imeli rezultate, se bomo s tem še ukvarjali. Potem sprejetje zapisnika se je 23. in 24. februarja, če, ni, eh, če nihče ne nasprotuje zapisniku, je velja za sprejetega in potem sporočila predsednika, ki ste jih že prejeli. Oziroma teh sporočil ni bilo. Und gab es keinen Widerspruch? in nihče tudi ni protestiral. Torej, to si bom na vsak način zapomnil, da niste protestirali. Tehnični predpisi za plovila, um, sicer bomo um, o tem glasovali elektronsko po imensko, večina odbora mora glasovati za ta mandat. Najprej bomo preverili, ali je mogoče v vrstah ILSN en preveč. vote is ja, will vote against at the end. I know, when, I know. Okay. Yeah, yeah. I've talked to them. Also kommen wir zur Abstimmung. Mikro. Danke. Also kommen wir zur Abstimmung. Sedaj pa torej glasujemo o tehničnih predpisih za plovila. Poročevalec Ivo Bilet, glasujemo. abstimmung ist. Konec glasovanja. 43 jih je glasovalo za, 5 eh, vzdržanih, eh, nihče ni glasoval proti, s tem je to sprejeto. <clears throat> Sledi naslednje glasovanje priporočila za Evropsko komisijo glede pogajanj za TTIP eh, in sicer je pripravljalec mnenja Wim van de Kamp. Kompromis A. <clears throat> Za, proti, vzdržani, sprijeto. Kompromis B. Za. proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis C za proti vzdržani, to bomo preverili. Glasujemo, začetek glasovanja. Pri ELS je eden preveč. še vidno je en preveč. <clears throat> Konec glasovanja. 29 za 16 proti, 2 vzdržana, sprejeto. Kompromis D. za, proti. O tem bomo glasovali elektronsko. <clears throat> Začeti glasovanja. Konec glasovanja. 23 za, 21 proti 3 je so se vzdržali sprijeto. Kompromis E za proti vzdržani sprijeto. Kompromis F za proti vzdržani sprijeto sprejeto. Kompromis G za. Proti. Vzdržani sprejeto. Kompromis H za. Proti. Vzdržani sprejeto. Kompromis I za proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa predlog spremembe 26. Za proti vzdržani sprejeto. To bomo preverili. Elektronsko glasovanje, začetek glasovanja. torej glasujemo o predlogu spremembe 26. Elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. 22 za, 24 proti, zavrnjeno. 27 za, proti, vzdržani. Tudi to, to je očitno sprejeto. 67 za oziroma 27 bomo preverili elektronsko. Začeti glasovanja. ELS, pri ELS je eden preveč, zdaj je v redu. Konec glasovanja. 22 za 26 proti. Eh, zavrnjeno. 67 za 26 proti. To bomo preverili. Elektronsko glasovanje. Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. 23 za, 25 proti, zavrnjeno. Vzdržal se ni nihče. 36 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 39 za. Proti. Mislim, da bo treba elektronsko preveriti. Začetek glasovanja. Amanma, predlog spremembe 39. Konec glasovanja. 22 za 25 proti, nihče se ni vzdržal, zabrnjeno. 40 za proti. Tudi to, o tem bomo glasovali elektronsko, začetek glasovanja. Konec glasovanja. 21 za 25 proti uh, eh, Baden se je vzdržal, zavrnjeno 44, za, proti, zavrnjeno 68 za, proti, vzdržani, tudi to je zavrnjeno. 69 za, proti, proti, vzdržani, zabrnjeno. 72 za, proti, vzdržani, zabrnjeno. In potem uvodne izjave, predlog spremembe 1 za, proti, vzdržani, zabrnjeno. 2 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis je za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 6 za proti vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 7 za proti vzdržani sprejeto vzdržani, to bomo elektronsko preverili, elektronsko glasovanje o prilogu spremim besedem. Konec glasovanja. 24 za 23 proti, sprejeto. Predlog spremembe 8 za. Proti, vzdržani, tudi to bomo preverili. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. 24 za, 23 proti. Sprejeto. Sedaj pa končno glasovanje. Elektronsko. Začetek glasovanja.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 Das bedeutet, dass es keine Se pravi, da ne bomo imeli mnenja našega odbora uh, v zvezi s porazumom TTIP. Mislim, da lahko nadaljujemo po dnevnem redu. Tudi gospoda Leifrida prosim, da sede na svoje mesto. Jörg. Das könnte alles draußen. Torej, te razprave lahko nadaljujete zunaj dvorane tu v dvorani bomo nadaljevali po dnevnem redu. Gospod Ertuk, prosim, nadaljujte razprave zunaj dvorana, kajti tu bomo nadaljevali z, točk, z naslednjo točko. In sicer sledi razprava o Evropskem skladu za strateške naložbe, predlog spremembe proračuna. E, dva poročevalca imamo, Ines Ajala Sender in Dominike Riki kot prvo dobite besedo poročevalca. Najprej gospa Ines Ajala Sender, prosim. Wenn er damit einverstanden ist, dann gebe ich Monsieur Riquet das Wort. Ja, merci, Monsieur le Président. Gospod eh, Riquet je na vrsti prvi. Hvala, gospod predsednik. Skupaj z Ines sva predložila poročilo pred 14 dnevi. Eh, vzela sva, sprejela sva na znanje tudi predloge sprememb kolegov. 201 predlog spremembe je bil vložen, zato se tudi zahvaljujemo. Danes pa povdan imamo še sestanek s eh, poročevalci v Senci. Enkrat pa smo se že sestali. Eh, in tudi z drugimi odbori smo pri tem sodelovali, predvsem z odborom ITRE to je v bistvu naš odbor dvojček, kar zadeva pripravo tega poročila. Pri 5.2 in 8.19 je ta odbor še posebej aktiven. S kolegico sva poskušala eh, prilagoditi naša stališča stališčem odbora ITRE, tako da bi parlament nekako nastopal bolj enotno pri tem kompleksnem poročilu. In treba je upoštevati, da je veliko odborov vključenih v delo. Dva odbora sta pristojna in deset jih bo pripravilo mnenje. Da nakratko povzamem. Torej, eh, vsi imamo iste skrbi predsednik prekinja. E, torej, zdaj se je nekaj spremenilo pri tehniki. Tako zdaj očitno spet funkcionira. Dobro. Um, več. Uh, tem bo prav gotovo predmet razprave. Ampak nasplošno se mi zdi, da um, Bo tri, se bo treba dogovoriti z ostalima dvema inštitucijama, vendar je ena tema, ki je za nas posebej pomembna in kjer ni tega eh, Eh, enotnega pogleda med parlamentom, svetom in komisijo. Torej, štiri pomembne teme so. Prva je upravljanje. Vsi eh, se strinjamo, da eh, Torej, da ne gre samo za pristojnost držav članic, temveč da um, morajo tudi inštitucije Evropske unije predvsem odločati o teh um, um, strateških naložbah. Družga, druga točka so kriteriji za izbor projektov, ki bi jih lahko financirali. Um, torej, nekatere, pri, pri nekaterih predlogih se je lahko dogovoriti, pri drugih eh, pa je težje, ker so širši in deloma tudi zelo precizni. In moram reči, da to ni povsem v duhu prvotnega predloga. Malo smo sicer oznemirjeni, vendar verjetno Eh, ni smiselno, če bi rekli, da moramo na tem ali drugem sektorju v prometu prevzeti določene konkretne projekte. To je pravzaprav v nasprotju z duhom teh določb, kajti naš namen je pritegniti eh, zasebna sredstva, da bi nasplošno dosegli določeno rast. To eh, se pravi, da mora biti zagotovljena eh, fleksibilnost. In tretja stvar so nadzorni postopki nadzor. Torej, mi sodelujemo pri nadzoru. Samo dve pripombi. Naša eh, možnost nadzora je naknadna, ekspost, to je mogoče treba še okrepiti in nekaj predlogov eh, kolegov je zelo zanimivih. Vendar eh, Eh, torej eh, mehanizem garancij je pri Evropski investicijski banki in zato je tudi upravni odbor banke tisti, ki eh, ob koncu potem odloča o tem, tudi po statutu banke. Tudi če imamo usmerjevalni odbor in se izvaja nadzor na ustrezen način, je na koncu uprava banke, upravni odbor banke, ki reče da ali ne. Pride sicer do predizbora projektov, e, treba si je seveda natančno premisliti, katere e, projekte izberemo v tem predhodnem postopku, ampak potem na koncu o tem odloča upravni odbor banke. Najbolj kočljiva stvar je, e, eh, odkud prihajajo ta e, sredstva za garancijski sklad, za jamstveni sklad. Um, in to mora biti seveda jasno določeno, tako da bo tudi eh, vladalo zaupanje v ta jamstveni sklad. Vendar eh, treba se vprašati, odkot prihaja ta denar. Veste, da je komisija predlagala, da bi. Eh, mm, Mm, eh, torej uporabili eh, obzorje 2020, CEF, parlament se pa s tem ne strinja v celoti. Eh, skoraj vse politične stranke, politične skupine so enotnega mnenja in tudi skoraj vsi odbori podpirajo to stališče. V našem odboru so skoraj vsi predlogi, Eh, poročevalcev in tudi eh, v predlogih sprememb gredo v isto smer, da se ne smemo, da ne smemo uporabiti teh sredstev, teh skladov in da moramo vzpostaviti nek mehanizem za to, kako eh, bomo zagotovili sredstva za jamstven sklad. In tu treba, so potrebne tudi prilagoditve v proračunu razlogi, eh, oziroma predlogi so, vide, so seveda različni, o teh je treba še razpravljati. Hotel sem samo opozoriti na to, da določene stvari pravno niso možne, eh, kajti m, mm, jamstveni sklad je v poglavju A1 in če eh, ne bo revidiran večletni finančni okvir, ne moremo. Um, Torej, to ostane v tem poglavju. Če bi sprejeli takšne predloge sprememb, bi s tem prišli v pravno težko situacijo in bi bilo težko eh, najti alternativni mehanizem za pridobivanje sredstev. Mogoče bi lahko uporabili tudi druga poglavja. Te um, možnosti je treba preveriti ob koncu. Gospod predsednik, želim povedati, da v drugih odborih, predvsem v odboru ITRE, In treba je videti, da je stališče e, komisije e, zelo e, togo. Če ne bo komisija bolj fleksibilna pri tej temi, potem menim, da bo to imelo posledice, ki si jih, si jih nihče ne želi dobro bi bilo, če bi rekli, da eh, je treba upoštevati eh, to, kar se zdi parlamentu zelo pomembno, tudi mm, na področju zagotavljanja sredstev iz proračuna. Ampak eh, komisija je trenutno precej nefleksibilna, tako zgleda. In razen tega je tudi še drug premislek, ki se nanaša na proračun. Eh, drugo poročilo. In to, kar predlaga eh, poročilo, eh, je vsebinsko v skladu s tem, kar si želimo. In sicer zavračamo predlog, da torej CEF in obzorje 2020 teh eh, sredstev ne smemo zmanjšati eh, zaradi tega novega projekta Ines Ayala Sender. Hvala. Lugar, agradecer enormemente a los Hvala za vašo pozornost. Najprej eh, se želim zahvaliti kolegicam in kolegom za predloge sprememb. torej večina podpira stališče, ki smo ga skupaj sprejeli s poročevalci v senci. Torej res je, da poskušamo ustvariti nekaj skupnega in razen tega tudi nove ideje bogatijo besedilo. O financiranju naslednje. Menim, tako kot je ravno kar povedal tudi kolega, da je treba pojasniti, eh, da bo zagotovljeno financiranje za ta jamstva. Vendar treba je opozoriti na to, da so predlogi sprememb, ker je in nekateri drugi, tudi kolegi iz EKR, eh, e ki Eh, izrekajo ista svarila, kot eh, na katere smo opozorila tudi že sama. Mi eh, odstopamo od predloga sveta in komisije, vendar na kreativen in inteligenten način. Vendar, če predlagamo alternativo, moramo to ustrezno utemeljiti tako da ne bodo začeli zvoniti svarilni zvonci in da ne damo eh, v roke eh, argumente tistim, ki so eh, proti nam v parlamentu. Torej moramo najti sredstva v evropskem proračunu, ne da bi bili preveč ustvarjalni pri tem. Torej jamstvo oblikovati na čim bolj stabilen način. Torej pri strukturnih skladih in v kmetijski politiki moramo iskati sredstva in naslednje leto bi mogoče lahko odprli tudi spet večletni finančni okvir. Vendar eh, lahko bi se zgodilo, da bi s tem nastala nestabilnost. To je treba na vsak način preprečiti. Mislim, da je treba izkoristiti vse možnosti, fleksibilnost, rezervo, eh, torej iz eh, proračunsko eh, tehničnega vidika so možni eh, različni razmisleki, kako vzpostaviti to jamstvo. Če bi sedaj odprli druga poglavja, tako kot je povedal Dominik, pod tim bi vse skupaj postalo bolj negotovo in treba se vprašati, ali je to sploh možno financirati ali ne. Mi nismo edini pristojni, eh, imamo tudi eh, svet eh, regije, države članice in tako naprej in treba je upoštevati to dinamiko. Lahko bi zavizali svet, da je proračun Evropske unije, torej večletni proračun, da se ga je treba uporabiti za, to, uh, za evropske projekte. Torej, jaz eh, se zauzimam za to konvergenco, tako da bi predlogi financiranja, ki smo jih podali mi, bili eh, z, zadostni, seveda skupaj s predlogi drugih odborov. Eh, se, slišali smo, da bi spet začeli razpravo o večletnem finančnem okviru, ampak vidimo, kako težko je sploh vzpostaviti ta večletni finančni okvir. Eh, če, sedaj, če bi sedaj to spet odprli, ne čez tri leta, temveč eh, že naslednje leto zaradi teh jamstev, potem bi to vodilo do nestabilnosti. Vendar sem prepričana, da bomo našli kompromis, eh, kar zadeva. Eh, projekte. Eh, sem zelo hvaležen za to, da se predlogi sprememb osredotočajo predvsem na dve uredbi. CF. Zato imamo evropski okvir in tam, kjer so določena razhajanja, tudi zato, ker, nobe, mm, ker imamo nove države članice in ker v starih, starih državah članicah niso bili izvedene vse pobude, torej gre za e, infrastrukturne projekte, ki so že v teku, za različne čezmejne projekte, ki so pomembni in mislim, da smo e, v uredbi CIF že poskusili um, opredeliti te projekte. Potem odstotek celotne eh, mire oziroma odstotki in določanja eh, namensko, eh, namenska uporaba sredstev po odstotkih. Torej, to, o tem bi se bile lahko razpravljali. Potem urbana mobilnost. Komisija v zvezi s tem ni imela eh, konkretnih predlogov, ampak sedaj vedno več projektov urbane mobilnosti, ki morajo biti, biti trajnostni, gre predvsem za znižanje emisij. Eh, In so potem tudi še drugi predlogi sprememb eh, MSP-ji eh, v zvezi z energetskimi vprašanji. Potem eh, upravljanje, tudi to je bilo že rečeno. Govorili smo z e IB, deloma se z nami strinjajo če prav so v odboru za investicije neodvisni strokovnjaki, ki um, potem odgovarjajo, ampak tisti, ki pripravljajo projekte, so inženirji EIB, ki so strokovnjaki. Um, in kontrola nadzor, proračunski nadzor. Tudi zato pripravljamo mnenje in sicer da se nadzor ne bi omejil samo na naknadno kontrolo ex post. Um, tu je treba zagotoviti druge mehanizme, tudi v soglasju s EIB in komisijo. Torej, kako uh, vključiti ta evropska sredstva v, um, ehm, dvig, v sklad tveganega kapitala. Um, Pri letnem proračunu je treba upoštevati seveda tudi razrešnico. E, računsko sodišče je tudi že pripravilo mnenje o e, eh, FCU in e, pri tem ni bilo večjih težav. E, torej, računamo na vsak način, da bo smo dobili tudi soglasje pristojnih v EIB, eh, tistih, ki se dejansko na to spoznajo. Hvala lepa, sedaj pa Markus Piper, tega bom še. Hvala, gospod predsednik. Želim se zahvaliti obima poročevalcema za uravnoteženo mnenje, ki je deloma tudi zelo kreativno. V glavnem gre to v smer odbora ITRE in zelo pomembno je, da kot strokovni odbori nastopamo enotno in da damo močan signal odboru ECON in odboru za proračun. Želim še enkrat eh, povedati, kaj je dramatika torej v Europe Connecting Facility imamo 26 milijard, 11 jih je namenjenih kohezijskim državam, Španija ni več med temi, gospa Ajala Sender, 26 minus 11. To je 15, torej v tem mehanizmu za povezovanje Evrope. 15, od tega 2,7 milijarde za EFSI, to, kar je predvideno v e, načrtu Junkar. Imamo še 12,2 milijarde. Od tega je treba odšteti 8 milijard za prvi razpis. 33 milijard e, iz vse Evrope se je potegovalo za ta sredstva, torej tudi teh 8 milijard je uporabljenih, imamo še 4,2 milijarde. Od tega sta 2 milijardi vezani za projekte investicijske banke, to je malo težko razložiti, ampak tudi to ne pride v CEF. Potem ostaneta dve milijardi, od teh dveh milijard je vezanih, so, so vezane tri milijarde za Cezar in ERTMS. Se pravi, nimamo nič več, minus 800 milijonov za morebiten drugi razpis in enkrat smo celo sanjali o tretjem razpisu. Se pravi, CEF je mrtev in tu nam nihče v komisiji ne more pripovedovati, da bi to šlo v drugo smer. E, malo olepšavajo te številke in zato ta dramatika, e, ki jo moramo poudariti kot odbor za promet in turizem. Seveda smo za Junkerjev instrument, kajti to bo vzvod za številne um, prometne projekte in projekte MS, pri MSP-jih, ampak na tistih področjih, ki so um, nam zelo pri srcu in sicer železnica in vodne poti, ne bo eh, zasebnih investitorjev, ki bodo to podprli v kohezijskih državah in že sploh ne, ko gre za čezmejne povezave, kajti eh, investira se v državah, ne pa v obmejnih območjih in zato sem zelo, eh, se strinjam s tem, kar sta povedala kolega. Želim, da še bolj poudarimo in upozorimo na to dramatiko oba poročevalca se s tem eh, žal ne strinjata. Mislim, da bi morali uporabiti ne uh, uporabljena sredstva strukturnih in kmetijskih skladov. Gospi in gospodje, programi uh, se ne izvajajo že eno leto. Imamo torej enoletno zamudo pri izvajanju. Uh, Mm, pričakovati je, da bo do tam ostala sredstva neuporabljena. Zakaj nimamo dovolj poguma, da bi rekli, da vse pri umestnem pregledu eh, ta denar ne vračamo v splošni proračun, temveč v tiste instrumente, ki so najbolj trpeli in sicer obzorje in cef. Jaz bom na vsak način pripravil predloge sprememb in bom poskusil v odboru eh, ustvariti določeno ozaviščenost za ta problem. Ne bom ponavljal to, kar sta povedala kolega e, in kar je pametno. E, vse e, podpiram, kar se nanaša na alternativna financiranja. Želim pa izpostaviti še dodatno idejo. Torej, presežki, ki jih je pričakovati v FCU, naj bi usmirjeno uporabili za eh, infrastrukturo v okviru CIFA. Strinjam se z IFSIM, tam bomo eh, imeli presežke in ti naj bi usmirjeno uporabili za Connecting Europe, eh, Europe Facility in sicer za um, železniško infrastrukturo. To, zato se zauzemamo, kajti to področje se zanemarja. Kar zadeva upravljanje in vpliv parlamenta na projekte, uh, sledim liniji poročevalcev. Pri tem ne smemo, ne smemo pretiravati, kajti v teh programih in za te projekte eh, morajo odločati strokovnjaki. Tu se ne smemo vmešavati kot politiki. Tako kot to predlaga komisija, se mi zdi v glavnem v redu. Vendar seveda bomo predlagali, da naj bi se projekti usmirjali v glavnem po eh, transnacionalnih mrežjih, eh, mrežah in po eh, kriterijih eh, CEFA. Ampak eh, v ta namen eh, se nam ni treba umešavati v pripravo programov. Hvala še enkrat Dominiku Rikeju in Ajali Sender. Prepričan sem, da bomo skupaj našli dobre kompromise. Gospod Robert Zile je na vrsti naslednji. Ja, ja, thank you, Mihael. Hvala, Mihael. No, tu imamo zdaj pred seboj kar nekaj predlogov sprememb, za iskanje kompromisov pa nimamo na voljo veliko časa. Seveda znotraj odbora vedno prihaja do določenih političnih nestrinjanj, bi pa sam želel v tem trenutku pojasniti svoje stališče. Glede vprašanj, ki so morda eh, manj pomembna v tem trenutku. Zdaj govorimo o Junkerjevem načrtu in Evropskem skladu za strateške naložbe. Gre za začasen sklad. Gre za obdobje tega večletnega finančnega okvira in morda še za naslednji večletni finančni okvir. Tako da verjetno ne govorimo o tako zelo dolgoročnem skladu in tako dolgotrajnih težavah, da si jih ne bi mogli eh, zamisliti kako jih rešiti po 3-4 letih. Torej, naši cili so CEF in TNT. Junkerjev investicijski načrt ne sme motiti ciljev prometne politike. O tem smo razpravljali, o tem govori tudi predlog iz premije, kdo je zelo pomemben cilj. Iz Junkerjevega naložbenega načrta gre denar na druga področja. Glede tega ne moremo storiti nič. Ampak tista sredstva, ki so namenjena eh, za promet, tu pa se je treba držati dolgoročnih ukrepov, ki so bili določeni že prej. Večina izmed novih naložbenih projektov bo ostala v eni državi članic. Instrument za povezovanje Evrope pa se osredotoča predvsem na čezmejno sodelovanje, na eh, nove projekte, na vzpostavitev recimo nove infrastrukture, naprimer v železniškem sektorju. Če se bomo držali ciljev prometne politike, bomo videli rezultate čez nekaj let. In če jih ne bo, potem bodo vsi razočarani zaradi razvoja prometne politike. In to je seveda slab scenarij. Uh, Kar pa se tiče upravljanja, naj povem naslednje. Tu je bilo predloženih veliko predlogov sprememb, ki pravijo, da si želimo določenega upravljanja, ne samo z političnega vidika, kot je dejal gospod Piper. Uh, poslanci nimajo z izbiro projektov opraviti ničesar, ampak vsaj generalni direktorat MUV mora biti vključen v to, ko gre za načrtovanje eh, sistemov, za razporajanje sredstev in tako naprej. Če ne bo formalnega vključevanja generalnega direktorata MUV, bomo eh, izgubili usmerjenost in ne bomo mogli doseči ciljev, ki so bili že zastavljeni. Tudi sam sem predložil nekaj predlogov sprememb in želel bi si, da bi, si na, da bi na sestankih eh, poročevalcev v senci našli dobre rešitve in da bomo imeli tudi politično podporo za takšne uh, rešitve. V izbornem odboru bančniki ne morejo suditi o vseh političnih ukrepah, ko gre za prometni sektor. To je občutljiva situacija. In še nekaj o financiranju, kar je opis, opisal gospod Piper da naj ne bi imeli sredstev za, razpis, za drugi razpis pri instrumentu za povezovanje Evrope, to je že res. Ampak če se bo teh 10 odstotkov 2,6 milijarde evra vrnilo v instrument za povezovanje Evrope, kar vsebuje osnovni predlog komisije, tako ali tako. Že v tem primeru ne bo dovolj sredstev, tako da se končni rezultat pravzaprav ne spremeni, kamorkoli se ta sredstva potem namenijo. Kar pa me skrbi pri večini predlogov sprememb, ki so bili posredovani, gre predvsem za to politično vprašanje. Potem je tu še nekaj predlogov sprememb, ki pravijo, da moramo izkoristiti sredstva iz različnih instrumentov, kar ključuje varnostno rezervo, eh, sredstva iz strukturnih skladov, iz denarja za kohezijske sklade. Ampak gre pa za zelo dobro razvit instrument za podpiranje razvoja kohezijske politike v različnih državah članicah in države ta sklad uporabljajo. Če bomo zdaj zahtevali, da se to uniči, bomo poslali napačno politično sporočilo. Kar pa me skrbi še veliko bolj pri nekaterih predlogih sprememb, je to, da podamo jasno sporočilo, da se lahko vzamejo sredstva iz eh, proračunske postavke 1B, kar so kohezijska sredstva. Seveda imamo tu tudi umestni pregled večletnega finančnega okvira, ki se bo začel odvijati leta 2016 in nadaljeval leta 2017. Bo pa po mojem mnenju to napačno sporočilo za kohezijo in za kohezijsko politiko nasplošno v Evropski uniji, če se bomo poskušali. Če bomo poskušali vzeti sredstva iz te postavke, gre za raznolikost prometne infrastrukture in kohezijsko politiko v različnih državah članicah ne bi me presenetilo, eh, če bo nekdo pogledal določene predloge sprememb in dejal pristop k Junkerjevemu načrtu, je kot kohezijski sklad za nekohezijske države. To bi bilo, po mojem mnenju, zelo slabo politično sporočilo. Torej, da bi nekatere države članice, ki niso kohezijske države članice, uporabljale ta sklad in bodo potem tudi udeležene v usmerjevalnem odboru. Tiste države članice, ki so kohezijske, pa ne bodo mogle sodelovati. To je zelo nevarna politična odločitev, ampak kot vedno sem optimist, ko se soočamo s težavnimi situacijami v našem odboru, prepričan sem, da bomo uspeli najti ustrezne rešitve eh, na sestankih poročevalcev v Senci in na to tudi na sestanku odbora. Najlepša hvala. Karina Deli je naslednja. Izvolite. Merci beaucoup, monsieur le président. Euh, je tiens à remercier euh, le Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala tudi gospe Ajali Sender in gospodu Rikeju za vse delo, ki sta ga opravila. In hvala tudi za predloge sprememb. Mislim, da jih zeleni lahko sprememo. Bi vas pa upozorila na uh, nekaj pripomp. Gre za črtanje predloga 19 in eh, za vaš predlog pri členu 5. Mislim, da to neposredno zadeva naš odbor. O tem je gospa Sender že govorila. Zdaj smo tik pred vrhom za podnebje. In tudi na to bi se moral ta program osredotočiti. Ni namreč možno zdaj imeti načrt, s katerim želimo odgovoriti na izzive iz 21. stoletja. In gre načrt samo v določeno smer. Treba se osredotočiti tudi na energetski preobrat, ki je zdaj nujen. Prav imate mi, ekologi, bomo hm, stališče parlamenta podprli. Vse smo kot parlament tudi proračunski organ. Zato nas je treba vključiti tudi pri izbiru meril za omenjene projekte. Želimo torej jasna merila. Prav tako je treba govoriti o povezovanju v prometu. Hrati pa je treba vzpostaviti nadnacionalna železniška omrežja, ki jih trenutno zapostavljamo. In to bomo povdarili tudi v svojih predlogih sprememb in tako zagotovili, da se na to ne bo pozabilo. Toliko. Hvala. Najlepša hvala. Kristine Revo, Dalon. Najlepša hvala, gospod predsednik. Na zadnji predstavitvi na prejšnjem sestanku odbora TRAN sem že povedala, da gre za odlično poročilo. Zdaj gre za prispevke, ki ne bi se črpali iz instrumenta za povezovanje Evrope in obzorja 2020 in to mi zavračamo. To je pragmatična odločitev, ki je dobra in mislim, da pošilja pravi signal prometnemu sektorju. Sama sem tudi predlagala nekaj predlogov spremem, s katerimi želim okrepiti poročilo. Ti govorijo o reviziji zakonodajnega okvira, da bi bili lahko bolj fleksibilni in vzpostavili pogoje za ponovno, ponovni zagon na lož po Evropi. Prav tako gre tu tudi za načelo dodatnosti, s katerim bi zagotovili, da se ne bi vse skupaj samo skrilo. Treba je tudi zagotoviti ustrezno težo Evropskega parlamenta pri upravljanju sklada. In ko govorimo o trajnostni mobilnosti, tudi tu opažamo velik potencial za zaposlovanje, dejansko dodano vrednost pri zmanjševanju emisij CO2 in tako naprej. Ne vem, kar je v načrt, je treba gledati kot na načrt, s katerim želimo zagotoviti evropsko solidarnost. Trenutno smo še vedno v gospodarski krizi, zato sploh ni vprašanje, da ne bi postavljali prednostnih nalog oziroma se ne bi osredotočili na tiste države, ki jih je kriza najbolj prizadela in kjer so investicijske potrebe najviše. Hvala. No, očitno ne želi nihče več besede, tako da bi prosil še komisijo za njeno stališče. Zares me zelo zanima, kako boste odgovorili na vprašanje, ki so vam bila zastavljena. Izvolite. Gospa Kazada. Najlepša hvala, gospod predsednik cenjeni poslanci in poslanke. Komisija bi se najprej toplo zahvalila soporočevalcema za upravljeno delo. Mislim, da ste zares uložili veliko truda v preučitev predloga, ki ga je predložila Junkerjeva komisija. Gotovo je, da ta predlog zares posega v instrument za povezovanje Evrope in obzorje 2020. Ste pa ustrezno izpostavili tri glavne točke pri tem vprašanju. Najprej upravljanje. Gospod Rike, pravilno ste povedali, nacionalne banke sodelujejo pri sistemu upravljanja že od samega začetka. In že opažamo nekaj pozitivnih odgovorov strani držav članic, ki želijo prispevati in sodelovati v tem skladu. In mi kot komisija smo s tem seveda zadovoljni. Veliko tega, kar ste povedali, je navezano na analizo projektov, ki naj bi se financirali. In to je treba prepustiti strokovnjakom, tistim, ki poznajo trg, tistim, ki lahko zagotovijo investitorjem, tako javnim, še predvsem pa zasebnim, kako bo z izvedljivostjo potencijalnih projektov. Pravilno ste izpostavili tudi in v celoti se strinjamo, da mora imeti parlament ulogo nadzora, nadzornega organa. Kot proračunski organ obstajajo določeni načini in eh, seveda bi se to dalo še okrepiti s predlogi sprememb ki se jih poslali. Kar se tiče earmarkinga, torej namenske uporabe sredstev, pri obzorju 2020 tu obstajajo različni pogledi. Sama bi se strinjala s soporočevalcema. Moramo biti zares odprti in prožni. Če bomo zdaj omejili oziroma zdaj je treba omejiti upravičenost projektov v prometnem sektorju. In če bi se osredotočili le na tiste, ki bi bili upravičeni do instrumenta za povezovanje Evrope, bi s tem lahko izključili projekte, ki bi bili lahko prav tako pomembni za Evropo. Tako da smo mi kot komisija naklonjeni temu, da bi pri merilih za izbor imeli večjo fleksibilnost. In zdaj še za konec nekaj o financiranju kot je povedala že gospa Ajala, zares je treba najti ustrezen mehanizem in komisija je poskušala predlagati, kako zagotoviti stabilnost v prihodnosti. Če nam to ne bo uspelo, bo veliko bolj zapleteno prepričati investitorje naj sodelujejo v skladu. V celoti se strinjam z vsemi, da je treba ponovno odpreti razpravo o večletnem finančnem okviru, oziroma strinjam se, da je bil to tvegan proces. Bomo pa tako ali tako začeli s pregledom večletnega finančnega okvira k malu. Vendar pa, in tu naj se navežem na pripombo gospoda Rikeja, kako je s stanjem finančne uredbe danes. Zaradi narave omenjenih eh, dejavnosti obstaja naravna povezava med instrumentom za povezanje Evrope in obzorjem 2020. Gre za približno 70 odstotkov tega sklada. V tem trenutku nam to ne omogoča veliko manevrskega prostora, zato bi morali zares opraviti velike reze v programih, morda v programu Erasmus kaj pa vem. Zato vsekakor razumem vaše pomisleke. Vendar pa situacija gotovo ni preprosta. In morda se jo da rešiti tudi na drugačen način, kot je predlagala komisija. In za konec mislim, da je gospod Zile izrazil skrb glede sodelovanja generalnega direktorata MUV vendar lahko zagotovim, da bo ta generalni direktorat sodeloval pri oceni projektov, ki bodo upravičeni do nepovratnih sredstev. Tako da nadzor bo. Vendar pa je generalni direktorat MUV običajni partner bank pri projektih, v prometnem sektorju in upamo, da bo to ulogo obdržal, ko bo šlo tudi za proces izbire projektov pri skladu EFSI. Drugače pa vam lahko zagotovim, da imamo tudi možnosti za tehnično pomoč in tu bomo poskušali podpreti tiste projekte, ki bodo morda tudi izvedljivi. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj dam lahko, zdaj dam lahko besedo še enkrat obema soporočevalcema. Kdo želi začeti? Gospod Riki. Dobro, bom začel sam. Zahvaljujem se vsem kolegom za pripombe, ki so bile zares zelo bogate. Slišal nisem ničesar, kar bi me zelo presenetilo ali zmotilo. Lahko pa povem par besed v odziv Markusu. V celoti se strinjam s svojo analizo tega, kako uh, se je ravnalo in upravljalo z instrumentom za povezovanje Evrope in zato razumem skrbi, ki si jih izrazil. O tem je gotovo vredno še enkrat razmisliti. Mislim, da je treba preučiti, kaj lahko storimo v okviru proračunske postavke 1a in kot proračunski organ, kaj, kako lahko ukrepamo. Roberts. Pri drugih poglavjih moramo biti previdni, recimo, ko gre za kohezijske države. Mislim, da naš cilj ne bi smel biti destabilizacija vsega. Moramo pa poskušati čim več razložiti, morda skupaj z Markusom. Prav tako bi lahko podporil še nekaj drugih pripomb, recimo Kristin je dejala, da moramo biti zelo pozorni in paziti na tista mesta, kraje, regije, ki so bile še posebej prizadete. Gospod predstavnica komisije, dejali ste, da ni alternative in mislim, da je to dejala tudi Margaret Thatcher. komisija se je preprosto podala po poti, ki je na krut način razblinila naše iluzije in prepričanja. Seveda, treba je ustrajati pri stabilnosti sklada, pomembno je sprejeti odločitve, ki nam omogočajo uh, določeno strogost pri načrtovanju. Nimate pa razloga, da bi dejali, da druge alternative ni. meni se je ta pripomba zdela že skoraj na meji slabega okusa. In vse to jasno kaže, kakšne težave imate živi znotraj komisije. Ne vem, ali se soočate eh, z ovirami znotraj vaše lastne institucije in ne vem, zakaj mislite, da druge alternative ni. Morda bi to lahko dejali kakšnemu izmed podpredsednikov komisije. Uh, Stališče parlamenta je takšno. In mislim, da gre za splošno stališče parlamenta. Zamisli, da druge alternative ni, ne bomo sprejeli. Če ne boste začeli z razpravo o a, eh, fleksibilnosti, vam lahko zagotovim, da bo prišlo do kar nekaj neprijetnih trenutkov med institucijami Evropske unije. Veliko proračunskega manevrskega prostora obstaja za zagotavljanje stabilnosti sklada, brez da bi prodali mehanizme, ki že delujejo na takšen način, kot ga predlagate. Mislim, da člani tega odbora, eh, oba poročevalca in tudi drugi poslanci želijo, želimo začeti s takšno razpravo, nas pa komisija blokira in to me zares skrbi. Danke sehr. Najlepša hvala. Ines Ayala Sender, izvolite. Presidente, sí, bueno, yo agradecer... Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala vsem kolegom in kolegicam za prispevke in razlage stališč. Gospod Piper, izziv, s katerim se sooča parlament, ko gre za preučitev predloga komisije, kar je svet eh, sprejel po hitrem postopku, se to na nje ne vpliva preveč, je izziv, ki ga moramo sprejeti in se osredotočiti na iskanje bolj kompleksne in bolj inteligentne rešitve. Če bomo zdaj dodali še dodatne plasti kompleksnosti v celotno tematiko, moramo vedno ohraniti v mislih, da je treba na jasen način sporočiti rešitev parlamenta in zagotoviti tudi jasen vir financiranja. Naš izziv je torej, da jasno sporočimo, kaj želimo in da pri tem izkažemo tudi skladnost na plenarnem zasedanju. Dejali ste, da sama ne prihajam iz kohezijske države, lahko pa zelo dobro razumem, kaj se dogaja v kohezijskih državah. Sredstva se dajajo z eno roko, z drugo roko pa se jemljajo. Ohraniti je treba v mislih tudi kohezijska sredstva, ki se namenjajo čez evropskim omrežjem. Zato je treba storiti kar največ, da pojasnimo, kako lahko zagotovimo dovolj sredstev za potrebna jamstva, ki bodo potem stabilna, na nje ne bo nič vplivalo in tako naprej. Ne smemo pa zdaj vsega skupaj preveč zakomplicirati. Če se kolegom iz kohezijskih držav zdi, da je njihov sklad ogrožen in če se jim bo tako zdelo, nas ne bodo podprli pri glasovanju na plenarnem zasedanju. Moramo pa biti enotni in to lahko storimo. Do, izkazalo se je že, ko obstaja politična volja, dozosti politične volje v parlamentu, lahko zmagamo. Zato si je treba ogledati vse možnosti, frontloading, backloading, instrumenti za fleksibilnost in tako naprej in tako naprej. Na voljo imamo torej dovolj možnosti. Gospod Piper, stopiti moramo skupaj in biti enotni na plenarnem zasedanju. Če se bo državljanom kohezijskih držav zdelo, da bo naša rešitev na njo vplivala, se moramo vseeno potruditi zagotoviti enotnost in iti naprej z roko v roki. razmisliti moramo, kako zagotoviti toliko jamstva, kot je le mogoče, da pri tem še ne izgubimo zaveznikov. Če na plenarnem zasedanju ne bo enotnosti, bo na koncu zmagal svet. želimo preučiti zneske, ne želimo pa se zdaj soočiti s tveganjem, da bi si nakopali nove sovražnike. Gospod Zila je govoril o novih projektih. In njegovo opozorilo se mi zdi smiselno. Mislim, da obstaja veliko virov projektov, Evropska investicijska banka, države članice in regije gotovo lahko vse najdejo za misli za nove projekte. Treba si je ogledati urbano mobilnost, energetiko, morda področja, ki jih je komisija spregledala. Če pa bi ponovno začeli pogovore o vsem, o številnih novih projektih, bi preveč zapletli vse skupaj. Mislim, da imamo zaenkrat dovolj obsežen nabor projektov. Govora je bilo tudi o čezmejnih povezavah. sama se vedno zauzemam za čezmejne povezave med državami članicami. Vemo, kje vrzeli obstajajo, komisija se zaveda, kje so težave. In če želite dodati več predlogov, prav, ampak mislim, da je v besedilu govora o tem že dovolj. Kristin, govorila si o dodatnosti. Ja. Junkerjev načrt mora biti dodatek instrumentu za povezovanje Evrope. Če želimo sredstva iz enega sklada premostiti v drug sklad, bomo imeli težave pri instrumentu za povezanje Evrope. Če tega ne bomo storili, bodo težave z Junkerjevim načrtom in če bomo poskušali eh, spodkopati oboje, potem bomo imeli težave vse posod. E, mislim, da zrezi ne bomo ogrozili programa Erasmus. Če bo komisija začela groziti s tem, potem bo naš odpor še toliko večji. Generalni direktorat MUV nam pri tem mora pomagati. In takšna javna izjava, ki ste jo podali vi, bomo razumeli kot grožnjo. In lahko vam že povem, da grožnja ne bomo dobro prenašali. Erasmus smo že branili pred komisijo in ga bomo tudi v prihodnosti. Komisija je na koncu morala podpreti dogovor s svetom. Komisija mora biti na naši strani in nam pomagati najti rešitve. Zato ne začnite govoriti o rezih ali izrekati kakšnih drugih grožen. Morda bi lahko iz generalnega direktorata MUV poslali strokovnjaka v banko, ki bi jim tam pomagal. Ne bomo pa dobro sprejeli grožen strani komisije. Če nam boste grozili, bo prišlo do težav. Mi želimo povedati, da rešitev obstaja, gre za dobro rešitev, je pa bolj zapletena kot predlog komisije in težje jo razložiti. Zato bi prosili generalni direktorat, da nam pri tem pomaga, da nam pomaga prenesti sporočilo drugim in razložiti, kakšen, kakšna je rešitev parlamenta. Hvala. Najlepša hvala. Tako. Očitno smo prišli do konca te razprave. Glasovali v odboru bomo 14. aprila na plenarnem zasedanju, pa v drugi polovici junija letos. Prav. Zdaj se lahko lotimo naslednje točke. Gre za pogoje za poslovanje v letalstvu in predstavitev študije Univerze v Gentu. Trenutek eh, moramo še počakati, ker govornikov in predstavnikov še ni, tako da si lahko privoščimo krajši odmor.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 I think we can start. Mislim, da lahko začnemo. Govorili bomo o pogojih za poslovanje v letalstvu. Slišali bomo predstavitev študije Univerze v Gentu o neobičajnem zaposlovanju letalskega osebja. Iv Jörens je z nami on je profesor za evropsko socialno pravo v Gentu in je tudi direktor IRISA. Gre za mednarodni institut na področju goljufi v sociali. Izvolite. Lepo, da ste z nami. Dobro jutro. Najprej se vam želim zahvaliti za to, da ste vam mi dali priložnost, da vam predstavim poročilo, ki smo ga pripravili lani v zvezi z neobičajnim zaposlovanjem v letalstvu. Evropska komisija in evropski socialni partneri so naročili to študijo. Gre za evropski dialog na področju sociale in nekatere so tudi prisotni tukaj. Namen študije je naslednji. Gre za pilotno študijo, ki preučuje oblike neobičajnega zaposlovanja v sektorju civilnega letalstva. Kratek moram biti, zato bom na kratko povedal, da to temelji na različnih osnovah. Raziskovali smo teoretično, primerjali pa smo tudi komparativno 11 držav, kjer so naši nacionalni strokovnjaki izvajali intervjuje z različnimi akteri, torej piloti, posadko, družbami aktivnimi na tem področju in tako naprej. V, v zvezi s tem smo izvedli tudi zelo veliko raziskavo. Šlo je za raziskavo med piloti, ne med posadko. Posadko smo sicer preiskovali, ampak nismo jih vključili v raziskavo. No, na koncu smo dobili več kot 6600 anketirancev, več kot 6600 pilotov se je odzvalo, bili so iz različnih držav. To raziskavo smo pač eh, razdelili po različnih kanalih v pilotnem sektorju. Ti diapozitivi so nekoliko majhni na zaslonu, upam, da jih lahko vidite. Vseeno pa vam povem, da boste predstavitev imeli v svojih dokumentih, zato da lahko preučite podatke še sami. Povedati sem želel, da so piloti prihajali iz zelo veliko različnih držav in uh, Delali so tudi za različne letalske družbe, naprimer za mrežne letalske družbe, pa tudi za nizkocenovnike. Piloti so odgovarjali v zvezi z vsemi. Zelo pomembno je, da vam povem, da smo ugotavljali, za katero družbo piloti delajo. Tukaj vidite različne oblike, imate mrežne letalske družbe, nizkocenovnike, regionalne letalske družbe, tovorne prevoznike, in tudi čarterske letalske družbe. Skoraj polovica jih je bila torej mrežnih letalskih družb in 20 odstotkov nizkocenovnikov v tej raziskavi. Če si pogledamo številke pilotov, potem lahko vidimo, da je največ pilotov povedalo, da delajo za Ryanair. Potem Air France, in še nekatere druge družbe, ki so se odzvale. Raznovrstnost je bila torej zagotovljena. Imeli smo tudi KLM in tako naprej. No. Vedeti je treba, da so bila vprašanja v veliki meri povezana z vprašanji v zvezi z zaposlovanjem torej na kak način so zaposleni. In 80 odstotkov jih je odgovorilo, da so še vedno neposredno zaposleni pri letalski družbi. Ne, neobičajno zaposlovanje je definirano kot uh, zaposlovanje, ki ni neposredno zaposlito za nedoločen čas. Vse druge možnosti so torej neobičajne, torej, da je pilot samozaposlen, da dela preko uh, agencije za zaposlovanje, da dela preko agencije za začasno delo in tako naprej. 79 odstotkov pilotov je neposredno zaposlenih, 16 odstotkov pilotov pa je navedlo, da delajo v različnih drugih oblikah zaposlitve z letalsko družbo. To lahko vidite tudi na tej na tem diapozitivu. Torej 16 odstotkov pilotov je reklo, da so zaposleni na neobičajen način v skladu z definicijo študije. Še nekaj in sicer, če si pogledate, kje obstajajo različne vrste zaposlitve, lahko vidite, da je pri mrežnih letalskih družbah modra črta najviše, to je neposredna oblika zaposlitve. Druge vrste zaposlovanja, torej preko agencije za začasno delo in tako naprej, pa manj, čeprav lahko tudi pri drugih prevoznikih vidimo podobno. In še ena predstavitev in sicer študija je zelo dolga, imate jo v dosejih, ampak eh, vse te prosunice ste že dobili. Vseeno pa lahko morda izpostavim eh, starost in vrsto odnosa, ki ga imajo izkušeni piloti. Študija je jasno pokazala, da obstajajo razlike v zvezi s tem. V študiji je bilo tudi jasno ugotovljeno, da obstaja možnost, da je trg dela na področju pilotov segregiran. In sicer na eni strani imamo mesta za mlajše in manj izkušene pilote, na drugi strani pa obstajajo mesta za starejše in bolj izkušene pilote. Če si pogledamo, kako je to porazdeljeno po različnih letalskih družbah, vam lahko pokažemo, da je približno 14 do 15 odstotkov anketirancev povedalo, da letijo za nizkocenovnega prevoznika in da imajo eno do treh let izkušenj. Pri mrežnih letalskih družbah je bila ta številka 2 odstotka. Za nizkocenovne prevoznike, pa lahko rečemo, da je 45 odstotkov pilotov reklo, da imajo od nič do pet let izkušen za mrežne letalske družbe, je bilo to samo 8,6 odstotkov. Ne želimo seveda reči, da so piloti pri nizkocenovnih prevoznikih slabši. Ne, ne gre za to. Povedati želimo le, da je prišlo razlike v letih in izkušnjah. Mlajši in manj izkušeni piloti imajo več možnosti, da najdejo zaposlitev pri nizkocenovnem prevozniku, ne pa pri mrežni letalski družbi. Tukaj lahko vidite, kakšna je razlika med različnimi vrstami letalskih družb glede na leto izkušenj. Še enkrat, še ena prosojnica, drugačna. Vidite lahko porazdelitev po starosti. Pri mrežnih letalskih družbah je največ pilotov starih med 40 in 50 let. Če si pogledamo mm, neobičajno zaposlovanje, potem lahko vidite, da je prosojnica nekoliko drugačna. Samo zaposlenih je veliko več pri nizkocenovnikih in tudi eh, večjih je zaposlenih preko agencij za zaposlovanje. V študiji smo zastavili več vprašanj in ugotovili smo, da ljudje prehajajo med letalskimi družbami. Ni res, da se vedno dela samo za eno letalsko družbo. Veliko ljudi menja letalsko družbo trikrat, štirikrat, šestkrat menjajo letalsko družbo in razlogi so različni. V skladu z odgovori, so odgovori različni, veliko jih govori o pogojih dela, o pogojih zaposlitve, o vrsti letala, torej večje letalo, manjše letalo, dom in družina, plače, vse to so različni viri motivacije za menjavo letalske družbe. Študijo smo začeli izvajati na osnovi argumenta, da liberalizacija letalskega sektorja vodi do premika na področju zaposlovanja in da je dejansko mogoče reči, da je več neobičajnega zaposlovanja in da gre za konkurenco med piloti glede stroškov dela osebja. Letalska zakonodaja izhaja iz obdobja pred liberalizacijo in tipično zaposlovanje, običajno zaposlovanje je bilo praktično edini način zaposlovanja. Takrat so bili to ponudniki letalskih letov v državi sami in ti leti so se operirali iz države. Ampak v poslovku liberalizacije je prišlo do dramatičnih sprememb. Pojavili so se novi poslovni modeli, nizkocenovni poslovni model je eden in uh, v skladu s tem se je spremenil tudi model mrežne letalske družbe. In kaj lahko vidimo? V tem procesu vam želim pokazati prosojnico in sicer na začetku je bila zadeva enostavna. Imamo letalsko družbo, člana posadke in pilota in tudi domačo bazo. Neobičajno zaposlovanje se odraža v tem, da obstaja še nek posrednik med piloti in letalsko družbo. Zadeve so še bolj zapletene, če vidite um, to prosojnico, gre za dejanske modele. Torej imamo male srednje podjetja, in agencije za začasno delo, ki so prav tako vključene v to. Po drugi strani imamo različne plačilne agencije, ki so spet kot posrednik, obstajajo različne domače baze za različne člane posadke in seveda ne smemo pozabiti tudi na to, da zadeve niso omejene na Evropo, gre za globalizirano vprašanje. Domače baze so mogoče tudi zunaj Evropske unije nekje pač na svetu. Preden se spustim v pravno vprašanje, vam želim povedati še nekaj. Ko smo anketirance vprašali, kaj vi menite v tem sektorju, kakšne pomisleke imate, smo ugotovili, da je več kot 80 odstotkov anketirancov dejalo, da obstaja velika konkurenca med piloti na evropskem trgu dela in strinja se z izjavo, da je ta konkurenca posledica razlik na področju pogojev dela med letalskimi družbami. Dve tretjini se strinjata z izjavo, da je konkurenca posledica stroškov pilotov za letalske družbe. Torej, kaj lahko iz tega potegnemo. To je študija in nekaj mora biti jasno. Po eni strani obstajajo pomisleki v zvezi z stroški. V Evropski uniji je pač tako, to velja za pilote in tudi za posadko. In če rečemo, da je strošek 100-odstoten v EU, potem je to na tajskem 65 na kitajskem pa 35. Enako bi lahko rekli tudi za pilote. Opazili smo tudi, da opajajo razlike med piloti. Nekateri piloti začnejo z plačo nekaj tisoč evrov na mesec, drugi, starejši piloti pa zaslužijo več kot 100 tisoč evrov na leto. To niso izjeme. Seveda, obstaja tveganje. Neobičajno so poslovanje pač ni napačno samo po sebi, ampak če je človek eh, neobičajno zaposlen, potem se to pogosteje pojavlja na začetku karjere, ne pa na koncu. Še nekaj. Veliko se govori o neobičajnosti. Kaj je to neobičajno? Neobičajno ni element, ki velja samo za letalstvo. Ne, to poznamo povsod. Ampak zakonodaja na tem področju ne upošteva prevlad, prevladanje neobičajnega zaposlovanja in eh, zunanjega izvajanja del v tej industriji, ki se hitro razvija. Tudi socialna zakonodaja ne more rešiti teh vprašanj, zato je vedno več podizvajalcev in vedno več je tudi fiskalnega inženiringa. Zaradi tega se pojavlja konkurenca in to včasih vodi do dirke do dna, včasih tudi na področju pravic delavcev. Razmere pilotov, če si pogledamo poklic pilotov, so naslednje. Opazimo lahko, da je neobičajnega zaposlovanja vedno več. Neobičajno zaposlovanje vodi do vprašanj, kot so, kako zaščititi zadevne osebe. Vsi vemo, da države članice poznajo binarno vrzel med zaposlovanjem in samozaposlovanjem. Zelo težko je eh, v tem primeru ločiti med tema dvema kategorijama. Tradicionalna razlika med zaposlenimi in samozaposlenimi je zahtevna na tem področju, ampak ni nezakonita. To je trend, ki ga je mogoče opaziti in vidimo lahko, da to velja za vse poklice. Vendar ta fenomen bi morali ločiti od namernega zavajanja na področju podajanja izjav o samozaposlovanju. To je popolnoma drugo vprašanje samo zaposlenost seveda obstaja v letalskem sektorju, to ni problem. Problem je, ko govorimo o lažnem samozaposlovanju. To se zgodi, ko je zaposlena oseba klasificirana drugače, samo zato, da se skrije njen pravni status in da se s tem izognajo eh, letalske družbe stroškom zaradi višjega obdavčevanja in tako naprej. Nekaj vseeno treba omeniti. Na več področjih lahko vidimo, da je ločnica med zaposlovanjem, samozloposlovanjem in lažnim samozloposlovanjem zelo nejasna, zato ker se pač um, kategorije ne odražajo popolnoma jasno. Neobičajnega zaposlovanja je vedno več in to lahko uvaja tudi neko mero prožnosti, še posebej za nizko cenovnike. Ampak eh, temu smo priča tudi med zaposlenimi. Problem pa je fiskalni in socialni inženiring. Rezultat je naslednji. Pogosto se to potem odraža v negotovih pogojih dela in nelojalni konkurenci. Seveda, želim povdariti še nekaj, to je vključeno tudi v študijo. Ločevati je treba med legitimnim zunanjim izvajanjem, ki se ločuje od lažnega podizvajanja, kajti tam gre samo za iskanje nezakonitih prednosti na področju manjših stroškov. Pri neobičajnem zaposlovanju smo opazili, da obstaja večje tveganje za odvisnost pilotov od letalskih družb in to je ena neke vrste nevarnost. V anketi smo pilote tudi spraševali o tem, ali se bojite, da bi vas lahko neobičajna vrsta zaposlitve ovirala pri odločitvah, naprimer o tem, ali boste leteli ali ne, o varnosti in tako naprej. Sami smo na nek način eh, ugotovili naslednje ne gre za odnos podrejenosti, ampak vseeno je to zelo pomembno vprašanje, kajti to je bolj pomembno od vprašanja pravnega sodelovanja med letalsko družbo in pilotom. Bolj pomembno je torej vprašanje odvisnosti pilota od eh, letalske družbe. Zaposleni, kot tudi samozaposleni, ki sta odvisna od letalske družbe, potem ne morata opravljati svojih del in če pilot potem ne opravlja po zakonu določenih upravil, potem je to lahko slabo. Ne smemo dopustiti lažnega samozaposlovanja, kajti te lažne situacije se pogosto povezujejo tudi z slabim upravljanjem. Poskrbeti je treba, da bomo spodbujali kulturo poštenosti, zato da menedžeri ne bodo imeli toliko manevrskega prostora v zvezi s tem. Piloti so dejansko eh, včasih povedali, da se bojijo upoštevati to, eh, to kulturo menedžmenta in zaradi tega ne sprejemajo odločitev, ki bi jih kot piloti. No, ugotovili smo, da letalske družbe, ki izvajajo zunanje izvajanje, uh, Eh, iščejo najboljše področje na področju obdavčevanja in socialnih prispevkov. Smo v času globalizacije in tako pač je. V zadnjih letih so v okviru socialnega dialoga, odbora za socialni dialog, komisije in tako naprej bile sprožene različne pobude, zato da bi našli nek skupen dejavnik, ki bi vse skupaj povezal, ki bi povezal uh, pilote z ustrezno zakonodajo v zvezi s tem. Kaj smo ugotovili? Domača baza je eden od primerov tega, namreč tako se je situacija mnogo zelo izboljšala, ampak ne moremo preprečiti, da bi se dogajalo naslednje. Zakonodaja in praksa se včasih eh, razlikujeta in različna pravila veljajo za različne ljudi. Tisti, ki poznate letalski sektor, veste, kako zapleten je ta sektor, kako različna pravila veljajo in da obstajajo različna področja, kjer se pojavljajo pomisleki. Po našem mnenju bi morali razviti ta povezovalni dejavnik. Okrepiti bi morali tudi zakonodajo na področju Eh, pravil zaposlovanja in tako naprej. Ampak omeniti bi morali tudi vprašanje varnosti. Rekli smo že, da lahko posadka, ki je neobičajno zaposlena, pogosteje zanemari varnostne vidike. Ta element je pač eh, odvisen od eh, kulture uprave in to je mnogo bolj nevarno od lažnega samozaposlovanja regulatorni okvir je slabše prilagojen, čeprav so bile izvedene prilagoditve, ampak prakse v letalskem sektorju so še vedno neprimerne. Tudi, če bomo nekaj naredili na evropski ravni, bomo videli, da se neobičajno zaposlovanje nadaljuje zunaj Evropske unije domače baze so sedaj v Dubaju in tako naprej. Seveda pojavljajo se vprašanja, kaj je mogoče storiti na evropski ravni. Morda bi to bilo treba dvigniti na višjo raven. Sedaj bom sklenil. Prepričani smo, da moramo okrepiti regulacijo tudi v pilotskih šolah. Zakaj? Piloti večkrat opozarjajo na to, da Eh, morajo piloti veliko plačati, preden se lahko vključijo v ta sektor. Pogodbe podpisujejo, ki so za nje nevarne ali nesprejemljive. Včasih je treba celo plačati, preden lahko pilot leti, kajti drugače ne dobi potrdila. In eh, to so trendi, ki so nevarni. Veliko pilotov se pritožuje tudi, da obstaja velika razlika med pilotskimi šolami. Kaj je treba storiti, kako bi lahko zadeve povezali? Mislim, da bi morali omejiti čase letenja. Nadzora v zvezi s tem ni, to je presenetljivo. Dejansko ne vemo, koliko ur piloti letijo. Obstaja integriran pristop, ki bi ga morali sprejeti vsi udeleženi v to, torej vsi deležniki bi se morali vključiti v ta boj in doseči napredek. Torej, še enkrat pozivamo vse deležnike, da slišijo naš poziv in da ne bodo storili enako kot na sektorju pomorskega prometa, tam je prišlo do socialnega dumpinga in do tistih zastav ugodnosti. Tega ne smemo dopustiti v letalskem sektorju, niti ne smemo dopustiti, da bi imeli posadke ugodnosti tako rekoč. Mislim, da je sedaj čas, da ukrepamo, kaj ti čas se izteka. Hvala. Ja, vielen Dank einmal für die Hvala lepa. Hvala za študijo in hvala tudi za zelo zanimivo predstavitev. George Bach. Diedrich Lun. Diedrich Lun. Seveda dame imajo prednost. Kako lepo od vas, gospod predsednik. Hvala gospodu Jorensu za predstavitev. Šlo je za zelo veliko študijo, več kot 6000 eh, pilotov je bilo anketiranih, zaradi tega smo dobili zelo veliko informacij in podatkov in to so informacije in podatke, ki jih lahko izkoristimo. Vseeno pa me nekaj preseneča. Skoraj 80 odstotkov pilotov je zaposlenih za nedoločen čas. Glede na to, kako pogosto se srečujemo z nizkocenovniki in koliko krat slišimo, da gre za samo zaposlovanje, je ta številka precej visoka. Najobičajno zaposlovanje uh, in pogodbeni odnosi 16 odstotkov, mislim, da piloto je reklo, da je zaposlenih na tak način, to je nizka številka, ampak seveda gre za trend, ki narašča in to moramo preučiti. Globalno letalstvo je globalni trg, to je globalni sistem in uh, vprašanje domače baze je zelo pomembno. Videti moramo, kako bomo to rešili. Govoriti je treba tudi seveda v zvezi z varnostjo. Gospod Jorenc je rekel, da bi neobičajno zaposlovanje lahko vplivalo na varnost. Tole se mi zdi precej zaskrbljujoče, kaj te piloti, kapitani in vsi, ki letimo, smo pripričani, da bi pilot moral imeti zadnjo besedo. Komercialni pomisleki sploh ne smejo imeti, eh, ne smejo biti dejavnik pri tem. In eh, zanima me, zakaj profesor to meni in zanima me tudi, ali lahko pove kaj več. To je presenetljivo, mislim, da moramo ukrepati v zvezi s tem, kaj ti. Te piloti seveda morajo biti ustrezno usposobljeni in tudi so ustrezno usposobljeni in zato morajo potem oni odločati o tem, ali letalo leti ali ne. To je pač vprašanje, pri katerem ne bomo popuščali, to je treba upoštevati. In še vprašanje v zvezi z nadzorom nad urami letenja, na kateri imajo morda pogodbo z določeno letalsko družbo, tako tam ni dela, delajo pač eh, čarterske lete, krajše lete, eh, sodelujejo z posredniško družbo in tako naprej. Kot odbor bi morali to prav gotovo preučiti, kajti ta nadzor moramo okrepiti, kajti nek pilot lahko leti v Evropi danes, jutri na vzhodu, naslednji teden pa v združenih državah. Zagotoviti moramo globalni nadzor in iz te študije se moramo naučiti prav to, namreč, da se šteje vse ure letenja posameznega pilota. Res gre za vprašanje varnosti. Veliko informacij, veliko podatkov, ampak eh, predvsem pa želim spregovoriti o varnosti. Vprašanje je, ali imajo lahko posadke, domačo bazo zunaj Evropske unije, pa vseeno letijo po Evropski uniji. Na tem gre za vprašanje konkurence in uh, tako pač je. Vseeno pa je to zelo pomembno vprašanje. Hvala. Hvala lepa. Ines Ajala Sendar je na vrsti naslednja. Hvala, gospod predsednik. Najlepša hvala za to poročilo o izvedeni študiji. Na vsak način bo zelo eh, koristno pri obravnavi socialnega svižnja, ki ga eh, bo predložila komisija. Mislim, da eh, bo treba um, omiliti poslabšanje delovnih pogojev na tem sektorju. Vemo, da so na cesti določene tež, težave, vendar tudi za m, mm, voznike tovornjakov velja, da lahko delajo samo določen čas. Pri pilotih pa je treba zagotoviti isto, tako da bomo imeli ta pregled. V bistvu včasih sploh ne vemo, um, pri zaposlenem pilotu, ali je res imel uh, ure počitka ali ne. Vem, poznam pilote, tudi iz Barcelone, da spijo enostavno um, v nekih prikolicah na letališču. Torej, pogoji za počitek so včasih um, um, zelo vprašljivi. Eh, in mislim, da moramo izkoristiti vse informacije, ki nam jih eh, ta študija ponuja v obilju. In to moramo uporabiti za nadaljne delo. Tako da ne bomo spodbujali samo. Mm, prebit spotnikov, temveč da bomo poskrbeli tudi za varnost, tako da eh, bodo leti varni. Govorili ste o samozaposlenih, o svobodnih poklicih, predvsem tudi o mladih samozaposlenih. Kako pa stvar zgleda? Ali je konkurenca vedno večja? Ali so mogoče eh, tudi kakšna posredniška podjetja, posredničke družbe, ki izkoriščajo to konkurenco med piloti. In potem eh, sestava posadke. Seveda, pilota, kokpit, to je najbolj pomembno. Vendar treba je zagotoviti tudi, da je ali se posadke sestavijo tako, da se vzamejo tisti, ki so ravno na razpolago, ali eh, imamo jamstva, da se to dela urejeno, tako da lahko predvidimo za to pravne predpise, potem izobraževanje, potem ureletenja. V Parizu smo. Prav je bila tudi izvedena študija in nek mlad pilot je povedal v okviru tega, da so jih plačali za delo kopilota v kokpitu. Um, oziroma, da so morali tudi um, sami plačevati za to, da, dobijo, um, da lahko zberejo določene ure. Um, E, torej eno je učenje, po drugi strani pa se je zgodilo v tem primeru, da so ti eh, piloti morali celo plačati eh, letalsko karto, zato da so lahko eh, sedeli v kokpitu in se učili. Torej, to e, je treba spremeniti. In potem šole. Um, ali se vam zdi možno, da bi tudi za šole predvideli strožje pravne predpise. Um, sicer vedno govorimo o deregulaciji, ampak mislim, da je tu vendarle treba nekaj storiti in mogoče bi lahko poskrbeli vsaj za to, da šole upoštevajo obstoječe pravne predpise. Čekaj, Fosta, hvala, gospa. Hvala, gospod predsednik, in hvala tudi za poročilo. Mi smo predvsem zainteresirani za to, um, je, da um, Um, torej gre predvsem za prevoz potnikov. Um, liberalizacija se je začela v 80-ih letih. Eh, British Airways je bila družba, ki je bila najprej liberalizirana, jaz sem delala tam 25 let, imeli smo čarterske let, lete in. In eh, pot, eh, torej, gre predvsem tudi za izbiro potnikov. Torej, mi smo, imeli, pri nas je seveda tudi velika turistična industrija in šlo je za to, da si te lete tudi lahko privoščimo in ta industrija se je dobro razvijala in mi smo v Evropi vodilni na tem svetu in to je kontekst, eh, preden izjavljamo, kaj je vse tako strašno in kaj zgleda tako strašno torej z um, nizkocelovnimi liti uh, uh, EasyChat, Ryanair in drugi, je ja, se ta zgodba tudi spremenila. Torej jaz sicer nisem delala za, za nje, vendar 80 milijonov leti z uh, Ryanair uh, in tudi ta družba je seveda regulirana, imajo uh, ekscelentne um, um, Eh, eh, eh, torej, kar zadeva njihovo, kar zadeva varnost, dosegajo ekscelentne rezultate. Prišlo je torej do te razširitve. In v bistvu. Um, Zakaj opozarjam na to? Ker sem zaskrbljena, ne zato, ker nekdo pripravlja poročilo in ker eh, seveda lahko eh, ocenjujemo te eh, delovne pogodbe na različen način, vendar vse gre v eh, smer, da eh, opozarjamo vse samo eh, na negativen način. Torej, eh, mislim, da gre seveda tudi za ekonomske odločitve, kako eh, neka družba izvaja svoj posel. Piloti so profesionalci z licencami, nad katerimi obstaja nadzor, eh, zakonodaja na nacionalni in tudi na evropski ravni. Kar zadeva ure letenja, eh, to ureja prav tako EU. In Eh, razen tega imajo predstavnike v sindikatih in tudi to je treba videti. Eh, sicer ne pravim, da je vse ružnato. Ehm, prav gotovo so včasih tudi delovni pogoji slabši, kot bi lahko bili in naj bi bili. In um, seveda se lahko pritožijo potem pri nacionalnih letalskih oblastih ali tudi pri družbah. In tudi politiki, če uh, so zaskrbljeni, uh, imajo možnost, da se pritožijo oziroma tudi ljudje se lahko obrnejo na nas. Torej mislim, da je dobro, da imamo to poročilo. Ne vem sicer, kaj mi pravi to poročilo. Mislim, da ne, ni nobena razlika. Um, um, omenili ste naprimer EasyChat. Dobro. Na drugi strani. Eh, EasyChat priznava tudi sindikate, torej tam delajo sindikati. Uh, ampak povsod ni tako. Um, torej, in na drugi strani um, ste rekli, da obstajajo tudi pogodbe, um, kjer ni določeno število ur. Ne vem, kdo to, uh, kje uporabljajo take pogodbe. Um, mislim, da moramo, da potrebujemo ponekud malo bolj podrobne informacije. Ampak um, mnogi ti uh, komentarji, ki smo jih slišali, so lahko tudi neke vrste anekdote. Torej, dobro je, da ste prišli sem, in, ampak v bistvu uh, se mi postavlja več vprašanj, kot sem dobila odgovorov. Pravzaprav se nisem naučila nič. ne vem. Uh, kaj eh, naj bi bil cilj eh, te vaje. In kar zadeva pilotne šole, vse te šole, kjer dobiš eh, licenco pilota, so nadzorovane strani eh, nacionalnih letalskih organizacij in imamo tudi Evropsko varnostno agencijo, ki eh, tudi določa to področje zasebnih šol, ki izdajo licence. Nekako tu uh, dajete vtis, kot da bi to bilo dvomljivo. Jaz ne vidim, da bi ta industrija delovala tako. Mogoče se nekateri piloti s svojimi pogodbami ne strinjajo. Dobro, to je treba rešiti. Ampak jaz imam pravzaprav veliko drugih vprašanj, eh, pri katerih se ne moremo sedaj spuščati v podrobnosti. V tem tednu smo v težkih, eh, v težkem času, ampak tudi prej eh, malizijska družba in druge so doživile take nasreče. Moramo se pogovoriti o različnih zadevah, ampak moramo biti zelo previdni, ko se tega lotevamo, predvsem, ko gre za varnost v letalstvu in tudi drugih, eh, na drugih sektorjih prevoza. Hvala, sedaj pa želim tudi sam povedati nekaj v zvezi s tem. Um, torej, pogoji so seveda različni. Um, razpravljali smo tudi že o času letenja pilotov. Torej, o tem smo prav tako že razpravljali in vedno sem rekel, da nočem, da bi pilotirala oseba, ki že 34 um, ur. Um, dela oziroma imela počitka. Torej varnost je na vsak način najvišja prioriteta. To, kar ste rekli ali kar je povedala Jackie Foster o konkurenci in kako se je to spremenilo, da so se cene znižale, vemo tudi za kakšno ceno. V, eh, gostinstvu, naprimer pred 20 leti, ni bilo zaposlenih natakarjev, sedaj pa jih je veliko in so se seveda znižale cene v restauracijah. Ampak kdo nosi obremenitev, kdo nosi breme, to vemo. In potem milijoni potnikov z Ryanairom. Eh, Ryanair je sicer imel primankljaj v zadnjih letih, vendar je malo tudi goljufal. Eh, 500 milijonov ljudi v Evropski uniji, to seveda niso vsi davkoplačevalci, vendar 500 milijonov ljudi plača vsako leto 30 milijard za to, da so cene letov tako nizke, ker ne plačujejo davkov na kerozin in DVD-ja na mednarodnih progah. V Nemčiji imamo 23 mednarodnih letališč, 17 jih dela deficit, vendar. Eh, Eh, proga, eh, eh, torej dolga proga, dolgo progo ustavijo, če je v deficitu, vendar 17 letališč še naprej operira z deficitom, zato ker to plačuje davkoplačevalec. In seveda je to treba kritizirati, vedno je to treba kritizirati, želimo si pošteno konkurenco, ne pa nepoštene konkurence in že sploh ne uprit tistim, ki bolj onesnažujejo okolje kot drugi. Treba je paziti. Prav je, da se predstavljajo bilance in tudi razlike. Seveda potrebujemo svetovno, eh, eh, evropsko, eh, če ne kar svetovno ureditev, tako da ne bo trpila varnost zaradi nizkih cen, kajti nimam nič od tega, če malo plačam za let, če je to potem bil moj zadnji let. Dominik Rikita je na vrsti naslednji. Hvala, gospod predsednik. hvala eh, profesorju in njegovim sodelavcem za to predstavitev. Nekaj me je presenetilo in to se v študiji sploh ne omenja in tudi kolegi niso nič rekli eh, in je pa to, kar me najbolj vznemirja. Razumeli smo, da se ravna eh, vedno bolj prefinjeno, da bi izkoristili vse možnosti, predvsem na socialnem področju ki se ponujajo in so piloti tudi prisiljeni v določene aranžmaje. Vendar ne glede na kakovost eh, letal in ne glede na ureditve varnosti in socialne, socialnega vprašanja, je seveda pilot, sta pilot in kopilot tiste, ki sta glavna odgovorna za varnost v letalstvu. Seveda imamo socialne vidike in varnostne vidike in vse to je med seboj povezano. Socialni pogoji se e, slabšajo, delovni pogoji se slabšajo za pilote in za posadko in to lahko e, ogroža varnost. E, gospa Jack Foster je rekla, da ne smemo tu preveč kritizirati, vendar treba je povedati, da se, da je na področju delovne zakonodaje tako, da nam to povzroča preglavice. Ta razvoj nam povzroča preglavice. In tu gre predvsem za varnost. Ali Torej, ali smo vedno tudi prepričani o sposobnostih pilotov, ali smo prepričani o tem, da te osebe res lahko eh, zagotavljajo varnost. Torej, sedaj po strašni katastrofi eh, si moramo postaviti tudi ta vprašanja. Če sem prav razumel to, kar smo slišali danes do povdan, se moramo tudi vprašati, ali se ni eh, ta pilot zaprl v kabino, da, zaradi, ker je naredil samomor. Torej, eh, to se ne ve. Manj, ko vemo, manj vemo, kaj se je zgodilo, eh, torej gre predvsem tudi za psihološko stabilnost, eh, pa tudi za izvor teh pilotov, lahko je tudi teroristično ozadje. Torej, če imamo te posredniške agencije in če so letalske družbe seveda pod pritiskom, da stabilno um, operirajo, poslujejo, In če imamo pilote, ki so znani in ki že dolgo delajo za neko eh, družbo, potem je stvar malo drugačna. Naprimer, spomnim se, mm, mm, pilot, v preteklosti je pilot vedno izžirival neko, eh, nek mir, torej eh, družinski oče, miren, ampak eh, torej, ta gospodarska negotovost vodi tudi do večje nestabilnosti pri um, zaposlovanju pilotov, predvsem, um, če niso natančno določeni delovni časi. In to vodi do problemov na področju varnosti in seveda tudi na socialnem področju. In treba se vprašati, ali imamo nadzor nad temi piloti, kajti um, lahko bi se zgodilo, da iz različnih eh, razlogov iztirijo. V zadnjih eh, letih in mesecih je bilo več eh, zelo misterioznih katastrof. Moramo se vprašati, kaj se je zgodilo v kokpitu. Ne samo iz razlogo varnosti. Torej, treba se vprašati, kdo je ta pilot, kakšno je duševno zdravje, zdravje tega pilota, to vpliva na varnost in ali izpolnjuje vse uh, zahteve varnosti. Torej, če eh, je zaposlovanje pilotov eh, urejeno tako nestabilno, potem to lahko seveda vodi do težav. In to potem eh, seveda je tako, da o varnosti letala odločata konec koncev tisti dve osebi, ki sedita v kokpitu, tako iz varnostnih razlogov, kot tudi iz razlogov gotovosti. Eh, se potniki sprašujejo o pilotih, ki um, pilotirajo letala. Hvala, kolegice in kolegi. E, mislil sem, da bodo najprej govorili koordinatorji, zato sem se prvotno odpovedal besedi, torej najprej se želim zahvaliti pripravljalcem študije. V nasprotju s kolegico Foster sem kljub temu mnenja, da uh, je ta dokument dokument, ki ga bomo lahko uporabili pri svojem delu, kajti generalno nasplošno se za me sploh ne postavlja vprašanje, temveč ugotavljam, da so pogodbe o neobičajnem zaposlovanju, da so takšni modeli Eh, posl pomenijo poslabšanje delovnih in plačilnih pogojev. In če se s tem strinjamo, moramo storiti tudi še korak naprej in reči, da je poslabšanje teh delovnih in plačilnih pogojev, um, da to pomeni tudi <clears throat> okrnitev varnosti. To so povedali tudi nekateri drugi. In gospod predsednik, upravičeno ste tudi vi opozorili na to pri delegiranih aktih, kjer smo se pred kratkim potrudili za to in kljub temu nismo prišli do pozitivnega eh, rezultata. Torej tu se postavlja vprašanje varnosti in če potem v isti sapi rečemo, da je varnost nad vsem, da nočemo okrnitve varnosti, potem smnenja, da je prišlo do incidentov, do nezgod, moramo, eh, ki jih moramo analizirati in rezultate unesti v delo. Eh, to v zvezi s pilotnimi šolami eh, me je presenetilo in to me tudi vznemirja. Potem ure letenja pilotov, to je tema, ki še ni rešena er, na zadovoljiv način in seveda se mi postavlja tudi vprašanje svobode nastanitve in svobodnega opravljanja storitev. Torej, ti poslovni modeli so namenjeni predvsem vrčevanju davkov, torej te strukture so namenjene predvsem prihranjanju davkov, predvsem pa tudi izogibu socialnim zahtevam in tem, to je treba prepričiti in to pomeni, da moramo ravnati zelo senzibilno in model Evrope je na preizkušnji pri tem. Model Evrope je model poštenega zaposlovanja. Gre za spoštovanje socialnih in okoljskih vidikov in za spoštovanje kakovostnih vidikov. In ta model je na preizkušnji, takoj ko so družbe v mednarodni konkurenci, dokler ostajamo v Evropi, se to vprašanje ne postavlja v tej miri. Ko pa eh, prihaja do konkurenčnega pritiska na globaliziranih trgih, ta model vedno bolj prihaja pod pritisk. Pa še zadnja točka. To vprašanje je tudi obravnavano v študiji, torej nizkocenovni prevozniki. Isto eh, situacijo smo imeli tudi v pomorskem prometu in v zadnjem času smo našli rešitve za to. Izdelali smo model, kjer ta eh, zastava ugodnosti, kjer odpravljamo to zastavo ugodnosti in tudi na področju letalstva bi morali doseči nekaj podobnega. Še enkrat najlepša hvala. Prav gotovo bomo lahko nekaj točk iz te študije uporabili za vsakdanje delo. Gabriele, prvo je na vrsti naslednja. Hvala, gospod predsednik. Tudi jaz se želim zahvaliti za današnjo predstavitev in za predstavitev struktur za poslovanje na splošno. Z, z, z, z, z, z, z, z, Zaskrbljujoč je predvsem vidik varnosti. Neobičajno zaposlovanje izvaja pritisk na pilote in to je povezano s šipko zaščito pred odpovedjo in zato um, to vpliva seveda tudi na varnost in kolegi so eh, že govorili o tem. V EU si tega ne moremo privoščiti in tega ne smemo trpeti in v odboru Trump se moramo s tem ukvarjati bolj intenzivno, študija pa nam nudi dovolj podatkov. Imam pa nekaj konkretnih vprašanj, kaj bi lahko storili proti temu, kako ocenjujete možnost uh, pay to fly pogodbe se to prepovi ali navidezna um, samozaposlenost. In druga stvar, ali menite, da sedanja zakonodaja EU ima preveč vrzili in da se s uh, selitvijo družb uh, lahko izognijo tudi nadzoru in uh, nadzorovanju standardov. Hvala, hvala gospod Kun. Hvala. mislim, da je prav, da razpravljamo ravno v tej situaciji. Vsi smo še pod šokom zaradi hude letalske nesreče, ki je pred včerajšnjim tirjala 150 deloma zelo mladih življenj in zato moramo razpravljati o tem, kako zagotoviti letalsko varnost v evropskem zračnem prostoru, pa tudi priko evropskega zračnega prostora. Socialni vidiki igrajo pri tem pomembno vlogo, o tem ni dvoma. Um, Vodili smo tudi ostre razprave o omejitvah um, časa letenja, o počitkih, predvsem pri medcelinskih letih, kajti tu prihaja seveda do utrujenosti tudi zaradi teh visoko tehniziranih letal. In tu sem že pri izobraževanju. Dominik Riki je omenil zelo pomembno stvar in tudi Jackie Foster, ki, je, ki ima veliko izkušenj, kako Eh, deluje kabinsko osebje in tudi kapitani oziroma eh, piloti. Izobraževanje eh, pilotov je A in O, je glavna stvar in v Evropi moramo kot politiki pristojni za promet zagotoviti enake smirnice za izobraževanje in standarde izobraževanja, če teh še ni in na tem moramo bediti skupaj z EASO tako, da bo zagotovljen, um, o, zagotovljeno odlično izobraževanje pilotov, um, da morajo ti piloti imeti potem tudi izkušnje, torej da imajo dosti ur letenja in da tudi v simulatorjih vadijo uh, krizne situacije in da morajo biti pripravljeni na to, uh, Torej, to, o tem ni nobenega dvoma, ampak če si ogledamo elektronsko vodena letala, potem vidimo, da deloma pilot sploh ni več tisti, ki vodi letalo, temveč eh, tam imamo avtopilot, um, antikolizijski sistem in mnoge druge stvari in kokpit je pravzaprav postala velika elektronska postaja. Situacija pilotov v kabini v um, skrajni stiski je zelo problematična in Dominik Riki ima absolutno prav, da piloti, da je treba pilota seveda nadzirati, ne samo kar zadeva njihovo psihično, temveč tudi psihično usposobljenost in da je treba izobraževanje oblikovati tako, da v takih hudih situacijah, ko se bojijo smrti, se, se tudi sami bojijo smrti, oni so prvi, ki to vidijo, se vidijo, kaj se dogaja v kokpitu, v kabini in da tudi v tem primeru sprožijo pravilne ukrepe, tako da skupaj s kontrolnim stolpom varno lahko pilotirajo letalo. Mislim, da gre za vzajemno učinkovanje različnih dejavnikov ki zagotavlja varnost eh, v letalstvu, ki nikoli ne bo stoodstotna, vendar letenje je najvarnejši način potovanja eh, na svetu. To ne kažejo samo statistike, ampak mislim, da bomo morali delati še bolj intenzivno na tem po vsem svetu. Ampak v prvi vrsti moramo to narediti v Evropi, na severni pa v bližini skupaj z američani in tudi z jugovzhodnimi, z jugovzhodno Azijo. Izmeljer tukaj deswegen ich sehr dankbar Kollegice in kolegi, zelo sem hvaležen za to študijo, kaj ti ta študija po moje zelo jasno kaže, kaj lahko povzroči neregulirana liberalizacija. Več kolegov je to danes že povedalo. Rezultat je vedno večji profit, eh, plačevanja čim manj davkov in podjetniki so zelo iznajdljivi inovativni in poskušajo um, iznajti različne konstrukcije, pri eh, eh čemer so zelo uspešni. Hvala za študijo tudi zato, ker, opažen, ker um, opozarja na šibke točke. Torej, ta študija dobro povzima naše pretekle razprave. Tu smo vidno to že povdarjali, ampak niso nam verjeli, ker so rekli, to je socialist, to je zeleni, to sploh ne drži, kar on trdi ali vsaj ne eh, v tem obsegu. Ampak ta študija kaže, da to, kar smo trdili, eh, drži. In sedaj se postavlja vprašanje, kako nadaljevati po tej analizi. In kolega Riki je zelo dobro povedal, kaj je pomembno pri pilotih po zadnjih informacijah. Tudi jaz razmišljam v podobno smer, ampak to želim povedati samo o probu. In Evropska komisija mora uh, uh, izpolniti obljube in pripraviti zakonodajne predpise. Več Torej, pred kratkim sem šele slišal o tako imenovanih dry or wet leasings. Če sem pravilno razumel, sta ti dve možnosti v ZDA prepovedani. Se pravi, da, posadko, da letalo s posadko praktično najameš. Uh, e, mislim, da morajo imeti licence, to je že, eh, to je jasno. Ampak v Nemčiji za železnico lahko tudi preko interneta smo slišali, kupiš take licence, torej to je treba na vsak način preprečiti. Torej pri, teh, pri tem mokrem leasingu to je treba na vsak način preprečiti. Potem treba se je tudi vprašati, kako ravnati z virtualnimi letalskimi družbami. Um, tu smo videli, kakšne so te konstrukcije. Um, in to ne more biti tako, da imamo podjetja, eh, ki imajo sedež tu in potem um, so neke um, družbe, poštni nabiralnik, eh, ki delujejo kot agencije za začasno delo in tako naprej in um, zagotavljajo osebje za let in tako naprej. Ne, tako ne gre. Ne gre mi za nacionalnost oseb, ki delajo na teh letalih, temveč ti delavci, uh, ti uh, delavci morajo delati v zdravih delovnih pogojih. In od tistih, ki poskušajo ustvariti velike dobičke, za ti moramo um, določiti meje in prepovedati take modele. In uredba iz leta 2008-1008, kjer gre za izvedbo letalskih storitev v EU, torej to uredbo bi si morali še enkrat natančno ogledati in to problematiko moramo trajno rešiti. Hvala lepa, Karima Deli. Prezident, Najlepša hvala. Dragi kolegi in kolegice, kot vsi vemo, socialni dumping prevladuje tudi na področju letalstva. Ta raziskava nas bi morala spodbuditi k temu, da se odzovemo. Zakaj to pravim? Zato, ker morajo mladi piloti prenašati prekerne oblike zaposlitve. 40 odstotkov pilotov nimajo neposred, nima neposrednih pogodb eh, s svojimi delodajalci. Zato si je treba zastaviti vprašanje, kako bi komisija lahko zagotovila boljše pogoje za poslovanje in boljša pravila za poslovanje v svojem svežnju ne, za, eh, na področju sociale, ki ne bi ga predstavila letos. In kako zagotoviti, da se bo na te težave opozarjalo v Evropi, recimo eh, tisti, ki eh, so zaposleni pri ladalskih prevoznikih, kako opozarjati na te težave. Morali bi zagotoviti tudi obvezne predpise, da družbe, ki zaposlujejo več kot tisoč zaposlenih, letno poročajo o socialnih pogojih v svoji družbi. Seveda socialni partnerji že zagotavljajo določene podatke, a vseeno. Delojemalci so ogroženi in vse več pritiska se izvaja na eh, posadke na letalu in na pilote, a s tem ogrožamo varnost vseh, tako potnikov kot posadke na letalu. In še eno vprašanje. EASA je objavila poročilo, kjer pravi, da na podlagi zdravniške odločitve lahko v posadkah tudi nosečnice delajo prve tri mesece nosečnosti. Posadke delajo v okolju, kjer je veliko stresa, hrupa, sevanja, eh, vibracij v primerjavi z običajnimi delovniki in posadka je skoraj da vse čas na nogah. Kako torej lahko dovolite nosečnici, da dela na letalih? in eh, pri tem morda eh, včasih mora poskrbeti tudi za evakuacijo. Če drugače, recimo, nosečnici niti ni dovoljeno sedeti poleg eh, nujnega izhoda, zasilnega izhoda. Ta odločitev je bila sprejeta pod parlamentarnim nadzorom, moramo pa še enkrat preuprašati takšne vrste odločitev. Naj ponovim. Varnost osebja je ogrožena in delovni pogoji so zelo negotovi in nenatančno določeni. Zdaj pa da, hvala, zdaj pa dajem besedo ponovno profesorju Ivu Jorensu za zaključne besede in prosimo vas, prosim vas, da hitro zaključite, ker nam žal zmanjkuje časa. Hvala lepa, bom poskušal povzeti vse skupaj v par minutah. No, naj še enkrat povem, gre za pilotno študijo, ki, opravili, ki smo jo opravili med piloti. Poskušamo raziskati, kaj se je dogajalo v zadnjem desetletju in vse skupaj je bilo podkrepljeno tudi z vprašalnikom. Ni dvoma, da je imela liberalizacija dober učinek. Vsi smo deloma imeli dobiček zaradi liberalizacije in koristi. Seveda pa je treba opozoriti na težave, ki se lahko zgodijo zaradi netipičnih pogojev za poslovanje in netipičnih oblik za poslovanje. Oprli smo se deloma na nacionalna poročila, kjer so naši strokovnjaki spraševali, kako je z nacionalno situacijo, kako je z organi civilnega letalstva in tako naprej. Po drugi strani pa smo se obrnili tudi na pilote. Piloti so profesionalci, tako kot smo vsi mi profesionalci in eh, mislim, da se vsi tako tudi obnašamo, vsak v svojem poklicu. Seveda pa je res, da smo opazili, da piloti sami pravijo, da obstaja tveganje. Šlo je za preprosta vprašanja, kot je ali se bojite oziroma ali bi lahko sprejeli določene odločitve, če ste bolni ali, oziroma bi lahko rekli ne, danes ne bom letel. In kaj bi storili glede ko pilota, kakšen bi bil vaš odziv in takšne odgovore smo prejeli od pilotov. Situacija je pač takšna, kot je. Še enkrat pa bi želel izpostaviti tole, kako je z varnostnimi predpisi in uh, urami, predpisanimi urami letenja. Obstajajo razlike med pravnimi pravili in izvajanjem tovrstnih pravil, to smo opazili. In še eno vprašanje, eh, jaz seveda nekatera podjetja vedo, koliko ur pilot leti, ne vedo pa globalno gledano, koliko ur je ta pilot že letel. Morda so nekateri piloti zaposleni pri več družbah in na koncu nima nihče točnega pregleda nad tem, koliko ur letenja dejansko je že za njimi. Netipične oblike zaposlovanja so nekaj, pri čemer ne moremo že kar takoj reči, da niso varne. Seveda vem, da gre za dolgo poročilo, ki je eh, gotovo skoraj da predolgo za vas. To napisali so ga akademiki, zato pač je dolgo. Jasnova poročilo pravi tudi naslednje. Ali obstajajo težave pri šolah letenja? Uh, No, piloti so omenili določene težave pri šolah pilotiranja, obstajajo določene težave pri nadzoru, torej je kar nekaj problemov. In tudi izven, eh, tudi od šol pilotiranja smo prejeli odgovore, ki so se nagibali v takšno smer. Tako. Za zaključek naj povem še tole. Zakonodajni okvir Evropske unije do določene mere že deluje. Vendar pa, ko gre za navidezno samozaposlitev in navidezno eh, zunanje izvajanje, je nekaj, kar je treba, na kar se je treba osredotočiti. Tudi, če, letal, če ima letalska družba sedež v državi članici eh, in izvaja storitve v okviru prostega pretoka storitev, je treba še vseeno preučiti, kako ravnajo. Prav tako smo prejeli poziv za sodelovanje vseh zadevnih akterjev, ne samo zakonodajalcev Evropske unije. E, vemo, da prihaja do določenih izboljšav, vendar pa je treba še vedno odgovoriti na nekatera vprašanja. Ni pa dovolj, da se na to ozremo le z evropskega vidika, saj se to že dogaja. Vsak dan se letalske družbe ozirajo izven EU in uh, eh, izvajo storitve tudi izven Evropske unije, zato je treba vključiti tudi ta vidik. Seveda nismo proti liberalizaciji, želimo pa opozoriti na nekatere negativne posledice tega. Tudi sam osebno rad letim z letalom, za katerega sem, uh, kjer sem vozovnico plačal bistveno manj. Uh, želim pa, da se to ustrezno izrazi tudi pri eh, strukturi drugih stroškov in da so pri tem ustrezno vključeni tudi pogoji za poslitve pilotov in letalske posadke. Hvala. Ja, gospod profesor, najlepša hvala za vaš prispevek in odgovore. Hvala tudi vsem udeleženim v razpravi. Seveda, Imamo to razpravo zares v primernem trenutku, kar je pokomentiral že Werner Kuhn, česar seveda nismo mogli predvideti, ampak varnost je gotovo nekaj, kar mora biti prva prednostna naloga. Ogledati si moramo, kje lahko varnost še izboljšamo. Seveda 100-stotne varnosti nikoli ne bomo mogli zagotoviti, vse pa je treba čim bolj truditi prav za to. Hvala lepa vsem še enkrat in zdaj gremo lahko na naslednjo točko na dnevnem redu. Projektna skupina za turizem prosim, da se mi govorci pridružite tule, na predsedniškem odru. Also, wir kommen dann zu unserer. Hallo heutigen Sitzung der Tourism Task Force. Tako, na današnjem eh, sestanku se bomo ukvarjali tudi s projektno skupino za turizem. Ps, ps, ps, ps. Za malce tišine, prosim. Je to vizapolitika, ki ima veliko pomen. Tako obravnavali bomo vizumsko politiko, kar je velikega pomena za sektor turizma. Kot verjetno veste, se v odboru Libe pravkar razpravlja o evropske, evropski zakonodaji vizumov in na mizi imamo tudi dva zakonodajna predloga komisije. Naši koordinatori trans so se 16. marca odločili pripraviti mnenje o svežnju za vizume. Uh, za odbor Libe, glasovanje v odboru Libe pa je predvideno za oktober 2015. Naša prva razprava danes je zaradi tega tudi pomembna in uh, prihaja v pravem trenutku. Takoj, ko bo skupina S in D imenovala poročevalca za mnenje, bomo tudi mi nadaljevali z našim zakonodajnim, zakonodajnim delom v odboru TRAN. Zdaj pa dajem besedo gospe Belindi Punke, predstavnici komisije z generalnega direktorata HOME za kratek uvod. Izvolite. Wenn sie nicht da ist, dann ist es. Če gospe Punke ni z nami, potem dajem besedo gospodu Palmanu. Gospod Palman, potem pa imate vi besedo. Uh, you, Hvala, gospod predsednik. Ja, res nisem gospa Punk, ki je moja direktorica in je tudi aktivna Eh, voditeljica oddelka za vizumsko politiko v generalnem direktoratu HOM. Hvala, da ste me danes povabili na vaš sestanek. Kot ste že omenili, vizumska politika oziroma migracije in notranje zadeve so nekaj, kar je običajno pristojnosti odbora Libe. Je pa seveda vedno dobro vedeti, da lahko pridobimo podporo tudi vašega odbora, posebej, ko gre recimo za področje turizma. Uh, Kot veste, je skoraj da točno pred enim letom komisija sprejela svežen o vizumih, ki je sestavljen pravzaprav iz treh elementov. Prvi element je ocena oziroma evalvacija vizumskega zakonika, kako se je izvajal v zadnjih treh letih. Potem pa imamo tu še dva zakonodajna predloga. Uh, Namen prvega je reforma vizumskega zakonika, torej prenovitev tega zakonika, drugi pa je predlog za posem novo vrsto vizuma. Naj najprej spregovorim nekaj, kar vas verjetno, o nečem, kar vas verjetno tudi najbolj zanima in orišem, kako bo s prenovitvijo vizumskega zakonika, kot jo predvideva komisija. Verjetno je že od samega začetka dobro vedeti, kako je skupno vizumsko politiko. Glavni cilj je vedno bil in tudi še vedno je preprečevanje nezakonitih migracij in zagotovitev varnosti v šengenskem območju. Kakorkoli, v zadnjih letih pa smo dodali še nov cilj v skupno vizumsko politiko in sicer, da je treba zagotoviti tudi to, da zagotovimo gospodarsko rast v Evropski uniji, tako da omogočimo čim več potnikom pripotovati v šengensko območje. Lani 1. aprila je komisija prepravila prenovitev. Predlog za prenovitev vizumskega zakonika in poskušali smo doseči ravnovesje med tema dvema ciljema, torej potrebo Potem, da vizumska politika deluje tudi v soglasju z gospodarstvom in privabi več ljudi v Evropsko unijo, ter hkrati zagotovitev varnosti v šengenskem območju. Ne bom se spuščal v prevelike podrobnosti glede samega predloga, ker se mi to zdi preveč tehnično, naj pa predstavim glavni namen predloga. Gre za to, da poskušamo razlikovati znotraj vizumske politike med potniki, ki prvič zaprosijo za vizum in tistimi, ki že imajo, lahko rečemo, pozitivno vizumsko kartoteko. Ko gre za posameznike, ki prvič zaprosijo za vizum, morajo prestati celoten postopek, kar pomeni, da morajo predložiti vso podporno dokumentacijo, dati prstne odtise za nje se mora izvesti celovita ocena, na podlagi česar se izda viza, vizum za enkratni vstop. Seveda pa obstaja veliko posameznikov, ki so že večkrat zaprosili za vizum in jim je bil vizum tudi vedno uspešno izdan. V takšnih primerih pa smo razmišljali takole. Za posameznike, ki jim je bil že večkrat uspešno izdan vizum, bi morali predvideti poenostavljen postopek za vizum z večkratnim vstopom, ki bi veljal tudi dalj časa. Seveda se pri tem odpiramo tudi na vizumski informacijski sistem, ki bo, ko bo enkrat uveden po celotnem svetu, eh, zagotavlja obveznost za vsakega prosilca za vizum, da se odpravi na konzulat, ko želi predložiti zahtevek, da da prstne odtise in da ga tudi slikajo, torej da je njegova osebna fotografija v sistemu. Tako bo nastala celovita podatkovna baza, na podlagi katere bo za države članice v prihodnosti zares enostavno eh, si ogledati, ali je bil eh, prosilec za vizum že kdaj prej v Evropski uniji na podlagi uspešno izdanega vizuma ali ne ali je zakonito uporabljal vizume v zadnjih nekaj mesecih in ko bo tretjič predložil zahtevek, se mu bo avtomatsko izdal vizum za večkratni vstop. Eh, predvidevamo, da naj bi vse te klauzule postale klauzule shell namesto klauzul may. Za tiste posameznike torej, ki jim je bil vizum uspešno izdan v prejšnjih 12 eh, mesecih, to predvidevamo. To je torej glavna filozofija, na podlagi katere smo predstavili nov predlog. Smo pa poleg tega upeljali še nekaj manjših inovacij, ki bi jih zdaj želel omeniti, saj se mi zdi, da lahko kaj takega turiste še posebej zanima. Recimo, predlagali smo, da se uh, zniža čas odločanja za vizum z 15 na 10 dni, saj v tem trenutku večina prosilcev za vizum tako ali tako že prejme odločitev v manj kot desetih dneh. Prav tako smo predlagali, da se podaljša uh, čas za vlogo za vizum z treh na šest mesecev, tako da se lahko ljudje uh, izognejo tistim eh, vrhuncem, ko se vloži največ zahtevkov za vizum za dopust in da se potem, eh, da potem ne, rabi, ne potrebujo toliko časa čakati v vrstah na konzulatih. Prav tako predlagamo, da se eh, prenovi okvir za sodelovanje med državami članicami, da se poenostavi vizum za vstop v šengensko območje kar pomeni tudi obvezno zastopništvo v drugih državah članicah. Obstajajo celo države, kjer je prisotna le ena država članica ali celo nobena in če želi prosilec za vizum se odpraviti v tisto državo članico, katere konzulat ni zastopan v državi članici, kjer želi vložiti zahtevek, mora iti v najbližjo državo članico, kjer ta konzulat obstaja. Zato želimo predlagati, da se lahko prosilec za vizum odpravi na tisti konzulat, ki v državi članici, kjer vlaga zahtevek, obstaja. Naj omenim še eno malce kontroverzno inovacijo, ki jo želimo upeljati, je pa še posebej zanimiva za turizem. Uh, Predlagamo namreč, da bi državam članicam dovolili, da se vizumi izdajo tudi na zonanjih mejah za začasno obdobje, tako da bi s tem spodbujali kratkoročni turizem. Gre za nekaj pilotnih projektov, eh, ki jih trenutno izvaja Grčija na meji s Turčijo. Zdaj pa predlagamo, da bi takšno možnost uvedli tudi drugot in zato vključili pravno podlago v vizumski zakonik, tako da bi lahko vse države članice to možnost izkoristile in izdajale vizume na zunanjih mejah, kar se običajno lahko, zdaj lahko zgodile v izrednih primerjih. In še za konec naj omenim, da smo predlagali tudi harmonizacijo Eh, olajšanja izdaje vizumov za druge družinske člane. Zaenkrat ta del zakonodaje še ni usklen, mi pa predlagamo, da se vzpostavijo enake razmere, s čimer bi olajšali drugim družinskim članom. Eh, ne le tistim, ki so člani družin državljanov EU, ki imajo pravico do eh, prostega gibanja po Evropski uniji, temveč tudi drugim, ki imajo prav tako pravico do prostega gibanja. Toliko na hitro o predlogu za reformo vizumskega zakonika. Kot sem dejal, svežen zajema tudi druge predloge, torej postavitev povsem nove vrste vizuma, vizum za potovanja, touring viza. In s takšnim vizumom bi. Uh, posamezniki lahko potovali po Evropski uniji eno leto, kar bi se potem lahko podaljšalo tudi za še eno leto. Običajno šengenski vizum dovoljuje bivanje v obdobju 180 dni največ 90 dni v eni državi članici. S tem novim vizumom pa bi lahko posamezniki dalj časa ostajali in potovali po šengenskem območju, torej do enega leta, a pod enim pomembnim pogojem torej, da zahtev, eh, zahtev, eh, vlagatelj oziroma imetnik tega vizuma ne biva v eni državi članici več kot 90 dni. Mislim, da bo ta vizum še posebej zanimiv za turiste, eh, ker ogromno ljudi želi potovati po šengenskem območju, vendar pa jih omejuje teh 90 dni v obdobju 180 dni. Novi vizum pa bi vsem tem turistom omogočal, da po šengenskem območju potujejo eno leto. To bo še posebej zanimivo za turiste, pa tudi za druge kategorije ljudi, kot so recimo cirkuški artisti, ki potujejo po šengenskem območju in prav, tak, bi prav tako lahko izkoristili takšen vizum za potovanje. Naj zaključim. Oba predloga predstavljata pomemben preobrat o tem, kako se v Evropi uporablja vizumska politika za spodbujanje mobilnosti. Poleg tega, da se spodbuja gospodarska rast in uh, ustvarjanje novih delovnih mest, bomo s tem poskrbeli tudi za uh, turiste. S tem bomo prilagodili uh, vizumske zahteve dejanskim potrebam potnikom in bistveno zmanjšali čas Eh, obdelave in eh, stroške tako za države članice, kot tudi za same prosilce za vizume. O obeh predlogih se trenutno razpravlja tako v svetu, kot tudi pri vas v Evropskem parlamentu, v odboru Libe in gre za kar dolgotrajen postopek. V svetu smo trenutno prišli do točke, ko preučujemo različne kompromise. Ne bom vam tajil, da številni predlogi komisije niso bili najbolje sprejeti na strani držav članic. Za nje je še posebej pomemben vidik varnosti skupne vizumske politike in ta še vedno prevladuje. Države članice se tako bojijo, da bi s, eh, preveč enostavno izdajo vizumo, kot jo recimo predlaga komisija, lahko ogrozili varnost v šengenskem območju. Zato je treba najti še kar nekaj kompromisov. In tudi, ko gre eh, za predlog vizuma za potovanja, ta tudi ni naletel na preveč topov sprejem, pri državah članicah, sprašujejo se, kako nadzorovati te potnike, kako zagotoviti, da v eni državi članici ti potniki bivajo manj kot 90 dni, tako da je treba še počakati, kakšen bo izid pogajan v okviru tega zakonodajnega procesa. Seveda še posebej računamo na podporo odbora Libe, da jim bo uspelo najti kompromise ki bodo na koncu sprejemljivi za oba so zakonodajalca in s katerimi bomo zares uspeli oblikovati ustrezen pravni instrument za spodbojanje gospodarske rasti in poenostavitev vizumskih postopkov za prosilce za vizume, ki želijo vstopiti v šengensko območje. Z veseljem odgovorim na kakršno koli vprašanje. Res je, da sem podal malce površinsko predstavitev, ampak za namene vašega odbora in vaših pristojnosti bi to moralo zadostovati. Z veseljem pa odgovorim na kakršnakoli podrobnejša vprašanja. Hvala, gospod Palman. Še gospod Otun bo podal krajšo dopolnitev, potem pa bomo imeli krok vprašanj in odgovorov in potem še gospod Ujelti. Hvala, gospod predsednik, lep pozdrav vsem. Vesel sem, da sem lahko ponovno na vašem sestanku po kratkem uvodu kolega. Lahko povem, da je komisarka Bjankovska v forumu na visoki ravni v Madridu pred dvema dnevoma predstavila svoje prednostne naloge za nadaljne 4-5 let. E, in sam ne bom dolgo vezil, saj so kolegi z generalnega direktorata Home tisti, ki so pristojni za podrobnejše razprave, še posebej s svetom v zvezi s temi predlogi. Predvidevam, da boste imeli še kar nekaj vprašanj glede tega, kako poenostaviti oziroma kako sprejeti mnenje, eh, ki ga naj bi ga odbor Tran eh, posredoval odboru Libe v okviru tega sozakonodajnega postopka. Vesel sem, da ste se za to odločili. Eh, pri tem vprašanju Pri pripravi mnenja ne smete pozabiti na naslednje. Gre za zelo pomembna vprašanja povezana z vizumsko politiko. Treba upoštevati še tudi druge elemente, posebej, ko gre s poenostavitvijo dostopa na splošno, torej dostopa neevropskih državljanov na evropske destinacije. To je povezano z obravnavo in, in eh, s, pregledi, ki jih nacionalni organi izvajajo na menih prehodih, na letališčih, v pristaniščih. Torej tista prva kontaktna točka, točka vstopa, tam se začne eh, dober turizem. Poleg vizumskih zahtev, ki, bomo, ki bodo, upamo, poenostavljene in harmonizirane v naslednjih nekaj letih, je treba torej upoštevati še nekaj drugih elementov. Seveda je eh, treba paziti tudi na varnost. Eh, nekateri izmed eh, takšnih potnikov niso imeli najboljših izkušenj, ko gre za zagotavljanje varnosti na mejnih prehodih in nacionalni organi bi se morali truditi, da ne pazijo samo na varnost, temveč tudi na dober ugled evropskih destinacij. Evropski turistični sektor se mora še prav posebej potruditi, da bo privabil turiste eh, iz bolj oddaljenih držav in drugih kultur in zato se je treba še dodatno potruditi in nuditi visoko kakovostne storitve, ko gre recimo za uporabo drugih tujih jezikov, za gastronomijo, drugačne kulturne navade in tako naprej in tako naprej. Gre torej za celovito in kompleksno politiko, katere se morajo zavedati vsi organi. Namen naših politik je ta, da še izboljšamo in okrepimo konkurenčnost evropske industrije in se osredotočimo na že tako pomembno gospodarsko rast in eh, zagotavljanje delovnih mest, ki jih lahko prispeva tudi evropski turizem. Naj omenim še nekaj elementov glede posodobitve, ki jo izvajamo. Od januarja pripravljamo sedem oziroma osem skupnih ukrepov, kar je komisija naznanila konec januarja letos. Vzpostavili smo usmerjevalni odbor, eh, ki bo pripravil načrt za naslednji dve leti, o čemer boste seveda obveščeni. V Berlinu smo eh, zgodaj marca organizirali posebno delavnico o skupnih Eh, zasebno javni promociji Evrope kot turistične destinacije. Še posebej nas zanimajo predstavitve destinacij kot so ZDA, Kostarika, eh, druge države, kjer potrebujejo sodelovanje tako zasebnega sektorja kot javnih organov in kjer so dosegli dobre rezultate pri takšnem sodelovanju. Sam sem se osebno pred dvema dnevoma udeležil v Madridu konference na visoki ravni o potovanjih na svetovni ravni, gre, šlo je za intermodalnost in povezljivost eh, različnih eh, načinov prevoza. Se upravičujem, zdaj razpravljamo o vizumih. Mm, vse lepo in prav glede tega, kar ste opravili, ampak nimamo več veliko časa, zato prosim samo o vizumih. No, glede tega vam povem samo to, da močno ocenimo konstruktivno delo odbora Tran in to, da boste pripravili mnenje za odbor Libe. Upamo, da boste podprli predlog komisije, za katerega nam vsi pravijo, da je predlog dober gre pa za tiste tri cilje, ki jih je kolega že navedel. Sam osebno nimam kaj več dosti dodati k vizumski politiki, sem pa želel dodati samo svoje osebne izkušnje. 14. aprila bomo imeli tudi javno predstavitev. Tako da bomo predstavili, da ti trije ukrepi ne zajemajo samo vizumske politike, temveč da je treba upoštevati tudi številne druge elemente. Najlepša hvala. Ja, imeli bomo javno predstavitev o eh, turizmu kot celoti in tam se bomo sredotočili tudi na vizumsko politiko. Zdaj pa dajem besedo predsedniku eh, projektne skupine. Izvolite. Hvala lepa. Dragi kolegi, najprej bi se izredno zahvalil koordinatorjem in predsedniku. Zdi se, da so, nas, da so vas naši argumenti spodbudili k temu, da se ukvarjamo tudi z vprašanjem vizumo. Ne smemo dopustiti, da se s tem ukvarja izključno odbor Libe. Pomembno je, da pripravimo tudi mi svoje stališče. To je za nas zelo pomembno. Postaviti si moramo eno vprašanje v Evropskem parlamentu, ne samo v našem odboru, temveč tudi v drugih odborih v Evropskem parlamentu. Torej, ali želimo več delovnih mest ali želimo boljšo konkurenčnost ali želimo bolj konkurenčen turizem v Evropi ali ne. Torej, konkurenčnejši turizem, število delovnih mest v Evropi, prihodki iz turizma, vse to so vprašanja, ki so tesno povezana tudi z vizumsko politiko. Evropska vizumska politika danes v šengenskem območju ni konkurenčna. Obstaja poročilo Evropske komisije iz leta 2013 o tem vprašanju, kjer so se ukvarjali tudi z naslednjim. Na leto naj bi približno 6,6 milijonov turistov, ki pripotujejo ki bi pripotovali v Evropsko unijo, ne more pripotovati k nam zaradi naše vizumske politike. In to so turisti, ki bi lahko pomenili prihodek za nas, pa k nam ne morejo priti. To pa tudi pomeni, da moramo začeti z bojem proti tistim kolegom, ki se navezujejo le na to, da želijo zaščititi Evropo, uh, ki pravzaprav želijo vzpostaviti novo železno zaveso v Evropi, na vzito krok Evrope in se osredotočajo le na varnost. Poročilo Evropske komisije, ki sem ga omenil, pravi, da v naslednjih petih letih z novo vizumsko politiko lahko zagotovimo približno 130 milijard evrov prihodka in zagotovimo 1,3 milijone novih delovnih mest. Zato bi vas vse prosil za to, da se borimo za nova delovna mesta in zato moramo v našem odboru in v odboru Libe sodelovati. Če želimo nadalje razvijati turizem, se moramo ukvarjati tudi s tem. Navedel bi še nekaj dejstev. Ja, poli, vsako vizumsko politiko se lahko še enkrat pregleda. Seveda lahko predpise odprej preučimo znova, to lahko storimo tudi čez pet let. Obstajajo nekateri, ki izražajo pomisleke in skrbi zaradi dogodkov, ki so se zgodili v zadnjih nekaj mesecih, letih, ko gre za določene teroristične napade in druge incidente. Ampak tem lahko postavimo vprašanje. Atentat v Parizu ali morda morebitni atentati v Belgiji, ki bi se lahko zgodili recimo v Bruslju, ali bi te atentate izvedli državljani tretjih držav ali bi te atentate izvedli evropski državljani. Žal vam slabo novico naša varnost nima kaj dosti opraviti z vizumsko politiko. Ja, seveda potrebujemo vizumski sistem, potrebujemo vizumsko politiko, vendar pa morata ta politika in sistem biti dovolj fleksibilna in ustrezati tudi zahtevam turističnega sektorja. V zadnjih tednih sem se posvetoval z različnimi turističnimi zvezami, tako da bi ime, lahko za naše mnenje zagotovili ustrezna eh, dejstva. Posvetoval sem se z različnimi zvezami, z hotelirskimi združenji, eh, Eh, z zvezami gostov in potnikov in tako naprej. Vse te podatke vam bom posredoval. Gre za poročila, ki vsebujejo številne predloge, številna priporočila za predloge komisije. In uh, gre za to, da bi moral, moral, moral, morala ta predlog komisije podpirati tudi turistične združenja. Ena izmed organizacij Združenih narodov pravi, da bomo do leta 2030 morali računati z 1,8 milijard gostov v mednarodnem turizmu. In tiste regije, ki bodo na to ustrezno pripravljene, ki bodo lahko sprejele te goste z ustrezno vizumsko politiko bodo tudi zmagovalci in bodo ustrezno izkoristile ta nov razvoj. Najlepša hvala, gospod predsednik, hvala za možnost, da eh, smo lahko predstavili eh, delo projektne skupine, turistične projektne skupine. Hvala Ursuli, Valterju in vsem drugim, ki so se še ukvarjali s tem. Hvala. Hvala lepa. Claudia Montero. Hvala lepa. Preden govorimo o vizumski politiki, želim eh, podati konstruktivni komentar za kolegice in kolege, ki delajo v delovni skupini za turizem. Določene stvari so povezane s turizmom in dobro je, da smo to vključili na dnevni red, kajti turizem vpliva na BDP številnih držav, Portugalsko, Irsko, ampak vpliva tudi na gospodarstvo Evrope nasploh. Gre za horizontalno vprašanje, zato moramo obravnavati predloge komisije. Parlament mora v tem odboru pripraviti toliko mnen, koliko je pač treba, da obranimo industrijo. Turizem mora biti prednostna naloga za vse. O tem ne smemo samo govoriti, na tem moramo dejansko tudi delati. Ukrepiti moramo ta sektor, kajti ta sektor bo zagotovil nova delovna mesta in eh, tudi rast gospodarstva. Trenutno govorimo o vizumski politiki. Danes je 20. obletnica, odkar je 7 držav odpravilo meje in eh, spregovoriti želim o določenih vidikih, ki smo jih danes slišali. Zmanjšanje birokracije, poenostavljeni postopki za državljane, krajšanje rokov za vizumske zahtevke, o tem moramo govoriti. Prav tako je treba okrepiti sodelovanje med veleposlaništvi. Včasih veleposlaništva ni na določenem mestu, zato si morajo veleposlaništva pomagati. Modernizirati je treba spletne strani, spletno stran šengenskega območja naprimer. Tudi obrazci morajo biti posodobljeni, zato da bi zmanjšali birokracijo. Včasih so vizumi kontroverzni. Ne vem, ali je dobro, da bi imeli kar kategorije uporabnikov. S tem bi sicer lahko poenostavili postopke, ampak kako ocenimo stroške držav članic? Kako oceniti stroške veleposlaništev, ki pomagajo drugim državam članicam? Kako bomo ocenili predloge v zvezi z sektorskimi pristopi? Morda bi lahko uvedli določbe, ki bodo upoštevale tudi pomorske vidike. In še nekaj mislim, in to smo že slišali, da moramo nehati govoriti, da tak predlog ogroža našo varnost. Zmanjšati moramo birokracijo, ampak vizumsko politiko lahko tudi izboljšamo, kajti to bi lahko koristilo evropski industriji turizma, kajti turizem si zasluži, da bi imel prednostno nalogo v Evropski uniji. Hvala. Hvala, sedaj pa kar ima deli. Hvala lepa. Hvala za vaš predlog. Kratka bom. Torej, pravite, da so to predlogi komisije, ki jih je podala marca 2013 in ponovljeni so bili aprila 2014. poenostavljanje prošen za kratkoročne vizume in sodelovanje med veleposlaništvi. Seveda, to je vse zelo dobro. Turizem predstavlja 10 odstotkov našega BDP, ključnega pomena je za zaposlovanje in parlament že odnegdaj zahteva poenostavitev postopkov in metod uporabe. Vsi si želimo, da bi Evropa bila prva turistična destinacija. Naloga odbora za promet pa je, da se odloči, kakšno vrsto turizma si želimo. Ne želimo si potrošniškega turizma, želimo si kakovostni turizem, okoljoprijazen turizem. Veliko dela nas čaka v zvezi s tem, zato imam tukaj pomisleke. V našem odboru smo slišali vprašanje v zvezi s tem, namreč projektna skupina se ukvarja s tem in to je treba spoštovati, vendar vprašanje vizumov ni vprašanje za nas, to je vprašanje za Libe. Seveda lahko odbor Libe spodbujamo, ampak na vse zadnje ne odločamo mi, ampak oni. Hvala. To seveda drži. Izaskun. Hvala lepa, gospod predsednik hvala za pojasnila, ki smo jih slišali. Evropske institucije in parlament morajo uporabljati sodobne politike, ki so prilagojene gospodarstvu in razmeramo gospodarstvo. Večkrat smo že povedali, da si želimo visoko kakovosten turizem, da želimo razviti specifične segmente in turistom ponuditi točno to, kar si želijo, hotele, izkušnje po njihovih željah. In to, če bomo ustrezno zastavili, bo omogočalo zelo veliko potencijala za rast. Morda bo treba spremeniti vizumsko politiko in um, zato je treba vprašanje preustiti, preučiti horizontalno in odbor Tran bi prav gotovo lahko pripravil mnenje v zvezi z vizumsko politiko. S tem bi odigrali zelo pomembno vlogo pri zagotavljanju 80 odstotnega turizma od zunaj Evropske unije do leta 2030. Hvala, upam, da nam bo to uspelo. Hvala, Klaudija Tapadel bucur foarte mult că discutăm problema vizumului. Vesela sem, da govorimo o vizumski politiki tukaj v odboru za promet. Čisto običajno je, da o tem govorimo prav tukaj. In uh, vizumska politika mora biti prožna, ne samo z vidika turizma, ampak tudi z vidika gospodarstva. Številke, ki smo jih eh, slišali, niso mogoče. Število turistov, ki naj bi prišlo v Evropo, mm, te številke ne bomo dosegli, če ne bomo imeli prožne politike v zvezi z vizumi. Po drugi strani mislim, da bi bilo koristno tudi, če bi priporočila podali odboru Libe. Govorimo o turizmu, ampak mislim, da bi morali govoriti tudi o prometu. Zato predlagam, da oblikujemo horizontalno delovno skupino med obema odboroma. Morda bi tako lahko govorili o isti stvari oboje hkrati in uh, upoštevali bi lahko pomisleke odbora TRAN, tudi projektna skupina se lahko s tem ukvarja. Podprli bi lahko tudi tisto umestno skupino, ki predsedujem sama. Hvala. Hvala sedaj pa gospod Kljun. Hvala. Hvala za prispevke. Mislim, da je ta vizumska politika zelo pomembna. Vesela sem, da se odbor Tran s tem ukvarja. Upam, da bomo zagotovili uravnotežen pristop. Vem, da je potencijala veliko. Dobro je, da jih spodbujamo in tudi podrobnosti so pomembne. Če je nekdo dvakrat zaprosil za vizum in je bilo vse v redu, potem bi pač to morali pospešiti. Nekaj prožnosti vseeno potrebujemo, seveda pa je treba vedeti, da je varnost pomembna. Samo nekaj sem želela povedati. Irci in Združeno kraljestvo smo zunaj Schengna. To je za nas problem, ampak eh, pri razpravah s komisijo bi lahko o tem govorili. Smo zunaj Schengna, ampak je veliko je potovanj med tema dvema državama, tako je že odnegda in to želimo obdržati. Morda bi bilo dobro, če bi to upoštevali v prihodnih razpravah. Hvala. Hvala. Mi smo odbor za promet in turizem in če poslušam nemški prevod, potem slišim promet in turizem. V nemščini sta dve besedi za promet. Zato postavljam mm, vprašanje komisiji, zakaj uh, je v nemščini pač tak prevod, kot je. Dan danes so zadeve spremenjene, morda bi lahko pač poskrbeli, da bomo v nemščini imeli ustrezen prevod, pravi predsednik. Izvolite, predstavnik komisije, da odgovorite na vprašanje. Now it's up to you. Izvolite. Hvala lepa. hvala poslancem, ki so se oglasili. Kolikor sem jih razumel, so bili pozitivno naklonjeni predlogov komisije. Hvala za to. Veselimo se že sodelovanja z vami, čakamo na vaše mnenje. Mnenje boste predložili poročilu odbora Libe. Samo še par komentarjev. francoska poslanka je že zapustila dvorano, omenjala je predlog komisije iz marca 2013. Ne, predlog komisije je bil sprejet 1. aprila 2014, torej pred letom dni in, eh, kakor sem rekel, o tem govorimo v svetu in v odboru Libe, v parlamentu. in še nekaj drugih komentarjev, kar zadeva profesionalce v pomorstvu, v pomorskem sektorju. Oni so vključeni v to. Seveda lahko zaprosijo za vizum prej, kajti ti ljudje so na krovu plovil in so zunaj na odprtem morju, zato vedno ne morejo zaprositi za vizum preučujemo, kako bi lahko olajšali njihove zahtevke. In eh, ta določba ne velja samo za posadko na plovilih, ne, to je lahko vsakdo, ki dela na ladji. Definicija je torej precej široka. Nekdo je rekel tudi, da moramo imeti spletno stran za šengensko območje, to je vključeno v naš predlog. Spletna stran za šengen je v pripravi, zagotovila bo več preglednosti za vse vlagatelje povsod po svetu. Krepitev mreže veleposlaništev, da se strinjam, to je tudi eden ključnih elementov predloga komisije, to je vključeno torej in mislim, da sem sedaj odgovoril na glavne komentarje in na glavno vprašanje, ki smo jih slišali. Združeno kraljestvo Irska so zunaj Schengna, tako je, zato jih ta kodeks ne bo zadeval, ko bo pač sprejet. Mislim, da je zaenkrat to vse. Veselim pa se že vašega uradnega mnenja za odbor Libe. Hvala lepa, da ste bili tukaj. Zaključil pa bo gospod Ujehi. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. V veliko veselje mi je, da je predsednik Kramer omenjal turizem. Ko sem bil državni sekretar v moji državi, je bil moj prvi ukrep, da sem uvedel pravi termin v zvezi s tem. Turizem je mnogo bolj uh, uporabno, uporaben termin, torej tudi tolmači prosim, da uporabljajo novo, nov naziv za turizem. Hvala lepa za sodelovanje. Veselim se, da sta odbor in projektorna skupina pokazala interes. Zato jasno je, da to ni samo v pristojnosti odbora Libe. Ne želimo si, da bi Libe o tem glasoval, ne da bi vedeli, kakšno je naše mnenje. Ne smemo pozabiti niti na študijo Evropske komisije, tam je navedeno, da 6 milijonov ljudi ne potuje v Evropo na leto, zato ker je naša vizumska politika tako zapletena. Zaradi tega seveda pride do veliko odpada prihodka. Hvala, da ste omenili tudi profesional, profesionalce, ki delajo na morju ali v pomorstvu. To si bomo zabeležili in ko se bomo s tem ukvarjali v ustreznem odboru, moramo seveda preučiti, kakšna vprašanja se navezujejo na promet v zvezi s kakšnim sektorjem, naprimer letališča in dokolikšne mere se ta vprašanja navezujejo na vprašanje vizumov. Skupini sem povedal, da bi se s to temo lahko ukvarjal še naprej, če mi, bi, če mi bodo zadali to nalogo. Obljubljam pa vam, da bomo dobili na koncu, upam, dober kompromis z odborom Libe. Hvala. Hvala lepa. S tem je te točke na dnevnem redu konec. Po točko razno nimam nič. Naslednja seja bo